colleagues uh, take your seats, we're going to begin the votes. Seveda, prosim, začeli bomo z glasovanjem. Colleagues, uh, take your seats. We proceed. Sedite, prosim, glasovali bomo. In sicer predlog sklepa sveta o uvedbi začasnih ukrepov. Gre za sklepe sveta 20. julija nekateri kolegice in kolegi prosijo, da bi čim prej začeli, zato predlagam, da sedete. You have to have your electronic... Elektronske glasovalne kartice potrebujete, zato ker bodo vsa glasovanja elektronska. Bom kar nadaljeval. Jaz ne bom nič glasnejši, vi boste morali biti tišji glasujemo o tem pomembnem poročilu. Časovnica je zelo kratka, zato da bomo pripravljeni na odločitev sklepa 20. julija. Gospa Kela, če želite kaj dodati, prete nadaljujemo. Hvala lepa, hvala vsem, da ste tukaj na glasovanju. Postopkovno vprašanje na angliškem kanalu ni angliščine. Uh, Čeko, slovakijan language, ano. This happened uh, yesterday, we had a problem with the channel. To se je zgodilo tudi včeraj. To se je zgodilo včeraj. Kanali so se pomešali. Če se bo spet zgodilo, me ustavite in poskrbeli bomo, da bo vse skupaj delovalo. Ska, izvolite. Hvala lepa. Hvala poročevalcem v Senci za izjemno dobro sodelovanje v preteklih letih. Kot parlament moramo pokazati, da lahko zberemo večino za jasen odgovor in za jasne ukrepe. Seveda, to je samo kapljica v morju ukrepov, ki bi jih morali sprejeti na področju migracij. Mislim, da lahko svetu pokažemo, kako bi bilo treba sodelovati na evropski ravni. Hvala. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Colleagues, one uh, important addition. Še nekaj. Tega ni na glasovalnem seznamu. Na koncu bomo glasovali tudi o zakonodajni resoluciji in to bo še eno glasovanje na koncu, na koncu glasovalnega seznama. Torej, takrat bomo o tem glasovali kolegice in kolegi. Glasovali bomo elektronsko, zato bodite pozorni. Kompromis 1. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis dve, glasujemo. What's happening? We just pause for a moment. This... Bomo trenutek počakali. Gospod Ferrara, izvolite. Oh, vaša naprava ni delovala. Gospod Royal, deluje vaša naprava, delujete vi? Ali vse deluje? Ste vsi zadovoljni? Prav, niste zadovoljni, ampak eh, življenje je dobro, poletje se bliža zato je vse v redu. Kompromis dve. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis tri. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis. Pet. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis šest. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 111. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 112. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 113. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 114. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 115. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 116. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 117. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 118. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 119. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe. Kolegice in kolegi, predlog spremembe 120. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 133 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 134 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto, 135 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 136 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno.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 zavrnjeno. Predlog spremembe 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 142. Glasujemo. Ne. Glasujemo o 141. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja zavrnjeno. 1, 4, 2, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 144, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 1, 4, 5 glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 1, 4, 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 1, 4, 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 24, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 149, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog, to je sprejeto, predlog spremembe 151, glasujemo. konec glasovanja sprejeto, predlog spremembe 1.5.2, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 1.5.3 in 1.5.4, ki sta identična, glasujemo. No. Se bo si skvalo.

The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 155, ki je združljiv z 156, glasujemo. Ena, pet, pet. S tem dodatkom. Torej, glasujemo o 155. Še vedno glasujemo. Je vsem vse jasno. 155. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa ena. Pet. Thank you.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 Konec glasovanja, sprejeto. Zdaj pa 1, 5, 9, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 160, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 161. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 162. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremembe 163, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, predlog spremembe 25, glasujemo. Thank you. konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 166, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. pred, sedaj bomo glasovali o uvodnih navedbah in izjavah, predlog spremembe 27, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 1, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 29, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 33. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 38, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 40, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 41. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 42. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 53. Glasujemo. 44, 44, predlog spremembe 44, glasujemo. Konec glasovanja. predlog spremembe. To je zelo zavrnjeno. Predlog spremembe 47. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 53. Glasujemo. 53. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 56. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amendment 57. 57. Amendment 57. The vote is open. 57. Glasujemo. konec glasovanja, sprejeto, 58, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 59 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 61. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 68. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 70. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 69. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 74. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 77. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 78. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 79. Glasujemo. konec glasovanja. Predlog spremembe 80. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 81. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 82. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 85. Glasujemo. Sprejeto. Predlog spremembe 100. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 12. Glasujemo. The vote is closed. That's Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 105. Glasujemo. Konec glasovanja. The amendment 105. Predlog spremembe 105. Še enkrat bomo morali glasovati. Še enkrat. 105. We're voting again on Amendment 1. Še enkrat, predlog spremembe 105. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 106. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 108. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 110. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o besedilu z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj bomo glasovali še o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto 42 za, 14 proti, nihče se ni vzdržal. Čestitke. Poročevalki. Hvala kolegice in kolegi tem je konec glasovanja, da vam bom nekaj minut, preden prejdemo na naslednjo točko.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 Uh, Kolegice in kolege, se upravičujem, da ste toliko čakali. Začeli bomo s 14. točko. Kolegi, prosim, da vsi tisti, ki želite sodelovati pri razpravi, um, sedete na svoje mesto. Pred nami je torej uh, poročilo oziroma imamo dve soporočevalki. Uh, Ehm, obravnavali bomo delovne dokumente o solidarnosti. Roberta, ste pripravljeni? Opravičujem se, to je moja krivda, kajti premor je bil predolg in sedaj ste se vsi zaklepetali. Kolegi, prosim, usedite se, da se bomo vrnili k dnevnemu redu. Pred nami je 14. točka razmer v sredozemlju, potreba po celostnem pristopu EU k migraciji. Prosil bom Roberto Mecolo, soporočevalko, da nas uvede v razpravo. Roberta, izvolite. Hvala lepa, Klod. Vse vas lepo pozdravljam. Naj, najprej povem, da ko sem pregledovala dokumente, sem ugotovila, da smo res prehodili dolgo pot. E, ti dokumenti so rezultat dolgih in trdnih pogajanj. Upam, da bomo do konca leta dobili poročilo, ki ga bo lahko večina Evropskega parlamenta podprla in sicer uh, večine za vseh političnih skupin. Zahvaljujem se gospe Kjenge, gospe uh, Argentini in pa gospe Birkström za uh, sodelovanje pri teh dokumentih. Vse strani so pokazale pripravljenost za kompromis. E, kompromis, nišče ni na koncu dobil vsega, kar si je želel, ampak odločili smo se, da želimo e, ustvariti podlago, ki jo bomo lahko vsi podprli in uh, da status quo ne sme ostati. Eno naših vodilnih načil je bilo, kako bi lahko pomagali ljudem, ki potrebujejo zaščito, še preden eh, jih potisnejo v roke tihotapcem, preden jih potisnejo v nevarne čovne in preden se soočijo s smrtjo. Izboljšati moramo pristope Evropske unije in pa treba je zagotoviti varne poti za tiste, ki potrebujejo zaščito. In to mora biti sestavni del vsakega sistema. Preseljevanje ni zgolj problem, ki ga moramo rešiti, to je realnost, eh, ki jo moramo obvladati. Dokument o varnih potes je v dvorani, ne bom se ponavljala, ampak dovolite, da eh, omenim najpomembnejše točke. Podarja sledeče, ko gre za eh, ponovno naselitev, mora odigrati vlogo vsaka država članica. In sicer to, moramo imeti številke za minimalno število beguncev komisija je predložila predloge, ki, so, ki gre v pravi smeri. To, da ponovno naselitev mora spremljati tudi dobra praksa integracije. Ni dovolj, da ponovno naselimo ljudi, dati jim moramo urodje za prihodnost. Države članice morajo ukrepati in morajo izmenjevati najboljšo prakso, zato da bodo zagotovile uspešno integracijo beguncev in pa izvajanje direktive o kvalifikacijah. Eh, sistem humanitarnih viz in pa eh, sistem eh, humanitarnega sprejema. Ta sistem je treba izboljšati. Države članice morajo uporabljati obstoječe možnosti, zato da bi omogočile oddajanje prošen za zaščito. Združitev družin je tudi pomembna. Cilj je, da se družine združijo in tako bomo pripomogli k procesu integracije dolgoročno. Treba je okrepiti dolgoročno določene eh, procese. Potrebujemo koordinatorja na terenu, ki bo pomagal državam članicam, da bodo še naprej približevali skupni azilni sistem. Ko gre za eh, solidarnost, Eh, znova povdarjamo, da je solidarnost podlaga za celotnega sistema v Evropski uniji in če državam članicam in Evropski uniji ne bo uspelo izvajati solidarnosti, In to so, eh, s tem so se zavezale države članice o pristopu, bo to spodkopalo pravni red. Ena najboljših eh, metod za solidarnost je premestitev. Potrebujemo zavezujoč mehanizem, ki bo veljal za vse države članice ko se doseže določen prag, potrebujemo ključ razdeljevanja, ki je pravičen. Čas je, da delamo korake naprej. Potrebujemo zavezujoč sistem, ki se ne bo ukvarjal samo z nujnimi primeri. Dolgoročno, da, bo to pomenilo, da bo uredba Dublin, potem, ko bo pregledana, morala biti eh, preučena v tem smislu, kaj bi lahko storili, da bi jo morda Eh, zamenjali z obveznim zavezojočim sistemom eh, premestitev. Jaze mora dobiti za to sredstva. Ko gre za reševanje življenj na morju, potrebujemo eh, robusten sistem za iskanje in reševanje na morju in to bo ključno za to, da bomo preprečevali smrti tistih, ki prečkajo sredozemlje in želimo, da se vse države članice zavežejo k temu skladu. Reševanje življenj mora biti prva prioriteta in pa pravilno financiranje takšnih akcij je pravo eh, gre v pravi smeri in države članice morajo nameniti denar za to. Naj sklenem. Za številne je to težko v tej dvorani in v Evropskem parlamentu z gospo Kienge sva se zavezali k temu, da bomo predložili močno poročilo, ki nas bo nekam pripeljalo. In ta dva delovna dokumenta sta dober korak naprej in predstavljata dobro podlago za uh, morebitno poročilo. Hvala lepa in veselim se prispevkov kolegov. Hvala lepa, Roberta. Hvala lepa, da ste bili kratki. Tako bomo imeli več časa za razpravo. Delovna metoda, to bi moral povedati na začetku, omogoča soavtorstvo. In eh, tukaj imamo torej eh, soavtorici gospa Mencolo in Kienge in potem pa imamo še druge soavtorice pri varnem in zakonitem dostopu eh, Mencola, Kienge, Wikström, Sargentini. Hvala lepa, predsednik. Tako kot je že povdarila kolegica Medsola, ki se ji zahvaljujem, je to delo plod nekega kompromisa, ki je združil eh, stališča, ki niso bila vedno popolnoma ujemajoča se, ampak ki so se vsekakor zbližala v zvezi tudi z splošnim pristopom v dokumentu. Eh, načelo solidarnosti in nadaljenje odgovornosti ne morejo ostati samo abstraktni pojme, ampak morajo eh, se polno uh, eh, izvajati v evropski migracijski politiki. Morajo predstavljati skupno pravno podlago za prihodnje izvajanje zakonodaje. Solidarnost, ki se izraža v uh, nujnih razmirah, ki jih doživljamo in to za našo polno podporo dejavnostim iskanja in reševanja. Uh, Torej, pozdravljamo dodatna sredstva za operacije Triton in Poseidon, ampak prosimo države članice naj se opremijo z nekim evropskim, stalnim evropskim mehanizmom za iskanje, reševanje in pomoč migrantom, ki so v nevarnosti. In ta mehanizem mora biti ustrezno financiran, tako kar zadeva sredstva kot druge vire in resurse. To, da solidarnost ni samo reševanje na morju, pomeni tudi eh, zagotoviti neko upanje tistim, ki bežijo pred vojnami, pred lakoto in pred pregonom oziroma jim dati drugo življenjsko alternativo tistim, ki nimajo možnosti, da potujejo. Zato smo odločno podprli eh, mehanizem za eh, premestitev in ponovno naselitev, eh, tako kot je predlagala komisija. In iz včerajšnje razprave je išlo, da je to pilotni projekt, to je prvi korak, ki pa je vsekakor pomemben, ki ga terjajo trenutni izredni pogoji. Spodbujamo komisijo, da predstavi zakonodajni predlog o nekim zavezujočem in stalnem mehanizmu za premestitev znotraj država držav članice z pravno podlago eh, člena 78.2. Eh, nismo se eh, osredotočali na številke, ker menimo, da fleksibilen sistem, ki naj bo primeren za trenutne nujne razmere, je prava oblika solidarnosti znotraj držav članic. Izrazili smo se v zvezi tudi z unanjo solidarnostjo in smo torej potrdili predlog ponovne premestitve eh, komisije, ampak vedno ob upoštevanju trenutnih nujnih razmer. In torej mi pa zdaj zahtevamo od komisije, vlade, da predstavi nek zakonodajni predlog za nek zavezujoči in stalen mehanizem za ponovno naselitev eh, v državah članicah. In tudi v tem primeru eh, ne bodo navedene številke v našem delovnem dokumentu. Kar zahtevamo je to, da program predvideva tudi ponovno naselitev pomembnega števila beguncev na podlagi ustreznih ključev o poraznelitvi, ki naj upoštevajo poleg dejavnikov, ki jih našteva komisija, tudi tudi eh, gostoto poselitve in razsežnost eh, države gostiteljice. Eh, bile smo kritične do določenih vidikov skupnega evropskega azilnega sistema in smo izpostavili tudi njegove omejitve, predvsem pomankanje vzajemnega priznavanja pozitivnih azilnih odločitev, eh, pomankanje izvajanja določenih določb, predvsem kar zadeva združevanje družin in smo tudi predlagali neko, nek pregled, kratkoročen pregled dublinske uredbe. Smo tudi zahtevali okrepitev uloge EASA, e, čigar skladi bi morali biti okrepljeni in bi, moral tudi, bi morali tudi parlamenti imeti eh, pomembnejšo nadzorno ulogo za spoštovanje človekovih pravic na tako imenovanih vročih točkah, hotspots. Ne bom se spuščala v podrobnosti delovnega dokumenta, veliko je že bilo povedanega, zahvaljujem se kolegici za sodelovanje in pozivam vse skupine, da sledijo našemu zgledu. Samo za odločno podporo tega parlamenta bomo lahko lahko res spremenili to paradigmo in vzpostavili podlago za novo evropsko politiko za migracije, ki naj temelji na konkretni solidarnosti. Hvala. Hvala lepa. Obima se zahvaljujem. Sedaj pa uh, bom dal besedo Cecilii Wikstrom in pa tudi Argentini za predstavitev drugega poročila o varnem in zakonitem dostopu. Cecilija. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Sargentini in sama sva pripravili to besedilo. Uživali sva v sodelovanju in mislim, da moram povedati tudi nekaj o delovni metodi. Um, Potrebujemo več sodelovanja med političnimi skupinami v Evropskem parlamentu in medve sva dokaz za odlično sodelovanje in tega si želim še več. Rada bi se zahvalila soporočevalkam za ta odprti pristop. Eh, mislim, da bomo ob koncu vsi okrepili verodostojnost Evropskega parlamenta, kajti parlament stori stvari, eh, veliko stvari, dokler je združen. Hvala lepa, Judith. Toliko krat sva brali druga drugi misli. In res je vse delo temeljilo na zaupanju. In to je prav osvežujoče. Ne samo zato, ker se bliže parlament, mislim, da bi to morali početi večkrat. Znova bom povdarila sledeče. Varne in zakonite poti so pomembne zato, da bi ljudje imeli možnost in da ne bodo padli v roke a, eh, brez sramnih tihotapcev, ki izkoriščajo njihov brezup. Če nam bo uspelo vzpostaviti eh, varne in zakonite kanale, bomo imeli tudi boljši pregled nad posamezniki, ki vstopajo v Evropsko unijo in v države članice. Če bomo to upravljali na pregleden način, potem bodo države članice tudi bolje pripravljene na prišleke in bodo imele boljše azilne postopke in pa boljše sprejemne ustanove in bodo tudi a, eh, lahko uvedle boljše politike integracije. Navedli smo številne ukrepe, ki do neke mere že obstajajo, vendar bi jih lahko še izgradili. Obstoječo zakonodajo bi še lahko izboljšali. zakonodajo bi morali uporabljati eh, na širši ravni in, za, in predpise bi morali postati za države članice zavezajoči. To bi veliko prispevalo k izboljšanju položaja. Okrepiti je treba eh, eh, premestitev, humanitarne vize je treba razširiti, humanitarni sprajem, zdravstveno zaščito. Potem združevanje držav, družin, akademske štipendije in pa azilne, evropske azilne storitve. Ne bom se spuščala v podrobnosti, kajti vse boste našli v dokumentu, ki ga imate pred seboj. Morda boste tekom poletja eh, našli čas za ta dokument. To sodelovanje je bilo res navduhujoče in koristno. Eh, torej, to je bilo delo na tem zelo pomembnem dokumentu. Upam in pričakujem, da bo parlament drzen v svojem poročilu in si bo upal pokrivati področja, katerim smo se do sedaj izogibali v razpravah. Skrajni čas je, da spregovorimo in da smo odkriti, kar se tiče delovnega dokumenta o solidarnosti. Ne povem, da ga zelo pozdravljam. Danes smo glasovali o poročilu Ska Keller o premestitvi. Lahko upam, da bodo države članice gradile na tem zelo ambicioznem načrtu in upam, da bo zadeva kar se da hitro zaživela v praksi. Države članice so nas do sedaj puščale z eh, željo, da bi storili marsikaj več. Torej, lotimo se dela in se soočimo s položajem. Že sedaj sem povedala, ampak naj še enkrat povdarim. Uspela nam je ustvariti monetarno unijo. Nadaljujemo za energetsko unijo, imamo notranji trg, še vedno pa nam ni uspelo ustvariti humanitarne Evropske unije in skrajni čas je, da to zagotovimo. Zlasti bi rada pozdravila tudi eh, medsebojno priznavanje odločitev o podelitvi azila. Lahko bi rekli še marsikaj o solidarnosti. Tega ne, mo ne moremo um, sprejemati samo zakonov, ampak vsi moramo to izvajati. Vsak mora prevzeti svojo odgovornost. Tako bomo vzpostavili krok zaupanja in zaupanje bo vodilo v solidarnost. Hvala lepa. Thank you very much, Cecilia. Hvala lepa, Cecilija. Sedaj pa Judith Sargentini. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, Cecilija. Hvala lepa, uh, Roberta. Mace, kaj ste že povedali in tega ne želim ponavljati. Ampak zakaj potrebujemo varne in zakonite poti? Vsi poznamo odgovor ne želimo, da bi bili ljudje prisiljeni stopati na nevarne poti. Štiri leta doživljamo begunce iz Sirije v begunskih taboriščih in ti ljudje nimajo občutka, da se bodo kar hitro rešili taborišč. Če želite storiti nekaj svojega življenja, če želite storiti nekaj svojega življenja, potem se morate premakniti naprej, potem morate že živeti v boljših okoliščinah. Imamo ljudi, ki so leta begunci, ki živijo v šatorjih in v kontejnerjih, nekje sredi ničesar in nimajo nobenih možnosti, da bi ponovno začeli s svojim življenjem in da bi dosegli Evropo. To vemo. Vojaške dejavnosti in pa ukrepljene dejavnosti na mejah ne bodo pomagale. Ljudje moramo zagotoviti boljše življenje. Torej, moje osebno mnenje je zato sledeče. Edini način, da ustavimo čovne na sredozemlju, so varne in zakonite poti. Posvetlila bom nekaj stvari iz dokumenta, ki jih uh, moji kolegici še nista omenili. Ena je sledeča. Um, združevanje prijateljev in družinskih članov. Usvatiti um, moramo boljše možnosti za združevanje družin. Vedno več držav članic želi uvajati na podlagi eh, tega jezikovne in pa integracijske teste in želi uporabljati to kot orodje za to, da družinski člani ne bi dobili dostopa do Evropske unije. Ta do, delovni dokument pa pravi, da so ti testi eh, omejevalni in da se moramo izogibati to vrstni politiki. Poudarili eh, smo tudi sledeče. Aprila 2014 je komisarka Malmström uvedla smernice o tem, kako bi morali tolmačiti direktivo o združevanju družin in pojasnila je, da je treba uvesti vse ukrepe za to, da bi lahko integrirali ljudi v evropski družbi in da teh ukrepov ne smemo eh, izvajati kot eh, blokado. In želim, da sledimo tem smernicam in eh, da jih uresničujemo, kajti ta hip jih ne. Za EASO uvajamo koordinatorja za azilno in integracijsko politiko. Kajti imamo 28 različnih sistemov, ki jih želimo poenotiti v enega in ta sistem mora biti pravičen. To je pošteno in mislim, da to, eh, tega ne bomo dosegli brez evropske harmonizacije. In končno, gospod predsedujoči, še dve stvari. Ena je možnost da bi zagotavljali humanitarne vize eh, na, eh, evropskih vele, pri evropskih veleposlaništvih. Lahko omogočimo ljudem, da varno dostopajo eh, do Evropske unije in jim damo humanitarno vizo in potem eh, postopke zaključimo v Evropi. In končno potrebujemo opredelitev tega, kaj je masovni pritok. Kajti opredel, te opredelitve do sedaj ne uporabljamo in danes smo glasovali o sistemu premestitev. Ta temelji na istem členu pogodbe. Ampak to imamo sedaj zato, ker ne uporabljamo zakonodaje, ki jo imamo za primer krize in pa za primer uh, masovnega pritoka ljudi. Hvala lepa. Vse ste se dotaknili uh, najbolj občutljivih področji. Hvala lepa za ta uvod in hvala lepa za delovne dokumente spet nekaj ni v redu s tramačanjem, mar ne? Kaj ti, to so mi sporočili. Sedaj e, slišim estonščino, to je darilo danes za me. Čudno. To se dogaja že dva dni. Ne vem, očitno imamo tehnične težave. Okay. Um, problem, just, just... Dobro, če imate kakšne težave, me enostavno ustavite in potem bodo tehniki zadevo gotovo rešili. Zavedam se, da imamo še poročevalce v senci iz drugih skupin, ki želijo besedo. Izvolite. Vem, da boste številni želeli spregovoriti. Prosim, v svojih komentarjih se omejite na delo na dokumenta. prednost bodo dobili vračevalci v senci. Kalka Stevens za EKR, Barbara Spinelli, vračevalka v senci za GUE. Dank u wel, voorzitter, beste collega's. Hvala lepa, gospod uh, predsedajoči, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej bi se rada zahvalila štirim eh, soavtoricam za njihove prispevke. Rada pa bi povedala še sledeče. Obžalujem, da smo dokumente dobili šele danes zjutraj. Kako naj resno delamo, če dobimo delovne dokumente šele zjutraj, na dan, ko jih obravnavamo? Zgolj površinsko se lahko izrazim o, o eh, tem. Rada bi si vzela čas, da bi vse temeljito prebrala. Lahko ugotovim to. Poudarek je na iskanju možnosti eh, za nove poti priseljevanja. In mislim, da je to tudi prav, to ni problematično. Ampak izogibati se moramo temu, da ne pristanemo eh, na drugem koncu, spet pri nečem skrajnem, da ne bomo zadeve obrnili na glavo. V našem interesu je, da najdemo zdravo ravnotežje med novimi poti priseljevanja in pa med nadzorom meja. Tudi vračanje gospodarskih beguncev, tudi Tu, po mojem mnenju, ne ravnamo prav. Pri vsem spoštovanju, pripravljena sem iskati eh, nove poti priseljevanja, ampak mislim, da moramo ostati tudi realistični. pritiska preseljevanja ne moremo rešiti v celoti tako, da odpremo nove zakonite poti. Poglejmo si številke. Milijoni, milijoni čakajo na to, da bodo prispeli v Evropo in tega ne moremo rešiti zgolj z humanitarnimi vizami. Ostati moramo realistični. Mislim, da se moramo lotiti tudi gospodarskega položaja v državah izvora, kajti to je razlog za priseljevanje treba si je pogledati, kaj se dogaja v teh državah, eh, vojna, mučenje in tako naprej. Vse to je pomembno v tej povezavi. Vem, da je to zunaj področja delovanja teh dokumentov, ampak eh, na, to, na tem moramo delati, ne moramo samo sanjati. Dokumente si bom natančno prebrala in eh, po koncu poletnega premora se bom k tem gotovo vrnila. Toliko z moje strani. Rada bi se prisrčno zahvalila vsem, ki ste prispevali k tem dokumentom. Moje kasnejše, bom pa še kasneje kaj pripomnila o tem. Hvala lepa. Torej, to je prva predstavitev in eh, dokumente si boste lahko prebrali tekom poletja. Mislim, da. Uh, so zaporočevalke vendarle upravile zelo učinkovito delo glede na okoliščine. Zahvaljujem se zaporočevalkam, pa tudi sekretarjatu in asistentom. Ampak pogledajte si dokumente poleti, potem pa se bomo k temu vrnili. Sedaj pa gospa Barbara Speneli, poročevalka v senci iz GUE. Hvala lepa. Naj se zahvalim Soavtoricam eh, tega pomembnega delovnega dokumenta, tako kot eh, je bilo določeno, bom v kratkem posredovala na pripombe moje skupine. Ampak eh, bi želela že tako na kratko to prikazati. Eh, ko govorimo o delovnem dokumentu, o varnem in zakonitem dostopu, eh, bi rekla, da eh, je ta morda edina res konkretna, konkreten stvaren odgovor, ki ga lahko damo na migracijske tokove, do katerih prihaja. Migracijski tokovi, ki. Eh, eh, pri katerih eh, opažamo tudi problem za eh, tihotapljenjem ljudi in trgovino z ljudmi, kar je treba popolnoma zatreti. Če govorimo o reformi vizumskega sistema, pa bi povedala, da si želimo imeti eh, celo vrsto novih jamstev za prosilce, predvsem tukaj mislim na nove pogoje za upravičenost, na pogoje za izdajo vizuma, na eh, pravico do pritožbe in mislim tudi na okrepitev klauzul, ki zadevajo humanitarne eh, vizume. <clears throat> Vem, da poteka težavno pogajanje eh, s komisijo in svetom, ampak mislim, da je bistveno, tako kot je povedala gospa Sargentini, da ti eh, humanitarni vizumi zagotovijo eh, ljudem dostop do celotnega šengenskega prostora, območja. Druga točka delovnega dokumenta o solidarnosti. Eh, tu mislim, da je prednostnega pomena to, da postopki za priznavanje statusa eh, upravičenca do mednarodne zaščite eh, in temelijo predvsem na volji na, na, na tem, pač, da a, a, vsak upravičenec lahko izbere a, neko državo, ki a, bo gostiteljica. To bi moralo pospešiti tudi premestitev in ponovno naselitev pri azilnih postopkih. Zadnja točka še solidarnost. Mislim, da ne smemo pozabiti na to, da po tolikih smrtnih žrtvah z 18. aprila smo vsi zahtevali, da bi se okrepilo dejavnost iskanja in reševanja v srednjem sredozemlju. In smo zahtevali od Unije, da spremeni mandat misije Triton in omejitev na 30 pomorskih mil za reševanje. Imamo občutek, da nemške ladje, britanske, irske ladje so uh, začele neko humanitarno uh, misijo, neke vrste evropski mare nostrum, ampak uh, čas te misije bil omejen samo na nekaj tednov in od začetka julija je videti, da da se to dogaja samo občasno in torej prihaja do večjega števila brodolomov, predvsem na meji med Libijo in Tunizijo. In prišlo je do drugih misij, Eh, tudi eh, prišlo je do obiskov, tudi naša skupina je obiskala Sicilijo in v teh dneh eh, glav, glavnine vseh posegov, kar zadeva iskanje reševanja, opravlja te dni italijanska luška kapitanija, ne pa druge mednarodne sile. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospod Kora, za fatadadov. Presidente. Hvala, predsednik. Vi ste eh, nas zaprosili, da se osredotočimo na delovna dokumenta, ampak mislim, da nihče izmed nas ni imel priložnosti tega prebrati, kar smo ga prejeli sinoči. In torej popolnoma soglašam z kolegico Stevens, ki je povdarila, da je nemogoče podati analizo eh, dokumenta, ki ga nihče ni imel možnosti prebrati. Je vse v redu z tolmačenjem. Gospa Mecola je eh, poudarjala, da ni glasovanja, ampak morda je prišlo do kakšne tehnične težave s tolmačenjem. Ne. Torej, jaz sem želel samo povedati, da nismo imeli časa prebrati teh dveh dokumentov in bomo torej lahko o dokumentih bolje diskutirali, ko bomo imeli to možnost. In torej soglašam s tem, kar so povedali kolegica pred mano. Eh, ampak moram povdariti, da a, problemi tiči v tem, da moramo poskusiti razumeti, če te razprave, ki potem konec koncev so tudi ponavljajoče, vsi se bolj ali manj strinjamo okrog načela solidarnosti, okrog tega, da je treba a, pač pregledati in spremeniti celo vrsto pravil, ampak vse to bi moralo seveda tudi vključevati vlade, kajti mi se pogovarjamo o teh dogodkih, ampak potem se moramo zavedati tega, da tam, kjer prihaja na stotine in stotine migrantov in v mojo regijo eh, jih prihaja eh, res ogromno, to je Sicilija, to so pač tisti kraji, kjer potrebujemo nujno poseganje. Včeraj sem se pogovarjal sa županom mesta Augusta, ki je povedal, da sploh ne ve, kaj početi, na katerega svetnika naj se obrne, ker nimajo denarja, nimajo struktur, ne vedo, kako naj se lotijo te situacije in eh, torej bi morali uh, morda uh, imeti bolj uh, redne stike in pogovore z vladami, zato da poiščemo hitrejše rešitve, ker medtem ljudje umirajo. Uh, izredno stanje se poslabšuje in nadaljuje in potem pa z teoretskega zornega kota, ker tvegamo, da vse to ostane samo zgolj teorija. Vse to je čisto v redu, ampak temu moramo pridružiti, to moramo združiti tudi z bolj konkretnimi dejanji. Hvala. And I think uh, if, if I may. Ne želim uh, komentirati vaših prispevkov, pa vendarle dovolite pripombo. Imamo tudi uh, zakonodajno spremljanje, Imamo, imeli smo postopek uh, posvetovanja in pa glede uh, ponovne naselitve in to je zelo učinkovito. Države članice nam, nas poslušajo. Evropski parlament ima zelo učinkovito vlogo. Um, torej, tam sem bil, ko smo govorili z državami članicami o številkah in imamo neposredno vlogo. Ta celoviti pristop je bolj dolgoročni in srednjeročni. To sem želel omeniti, kajti včasih je videti, kot da smo oddaljeni od teh neposrednih učinkov, ampak kritičnega pomena je, da počnemo oboje. In tudi kar se tiče te delovne metode. Različni kolegi so bili soavtori. Včasih je videti, da nimamo časa, da bi si ogledali dokumente. Ampak, kot je dejala gospa Wikström, eh, nadaljujmo se to metodo. Poskušajmo nadaljevati s tem, kajti to je najboljši način, ki ga imamo. Kajti v odboru Libe imamo zelo intenzivne dejavnosti. To sem želel omeniti. Morda to vedno ni najbolj popolni način, ampak eh, poleti si boste pogledali te dokumente in kasneje bomo imeli ponovno razpravo o tem. To sem želel razložiti zlasti novim članom tega sklica. To je bolj vključujoča metoda. Kot prej, ko smo vključevali poročevalce v sence, to je bolj vključujoč način. Čeprav je res težko, ko dokumente dobimo tik pred razpravo. Za, torej naslednji je Lorenzo Fontana. Nadevo... Hvala, predsednik. Um, tudi jaz ponavadi sem vajena poglobljeno prebrati besedila, preden izrazim svoje stališče, zato bomo morali najprej opraviti domačo nalogo. In uh, poleg tega pa uh, si nadejam, da bo imeli tudi dokumente, o uh, evropskem skupnem pristopu do migracij, kajti res je, da je solidarnost pomembna, res je, da je pomembno uh, imeti uh, varen in zakonit dostop, uh, je pa tudi res, da je treba upoštevati dejstvo, da ne moramo sprejemati čisto vseh ljudi, ki si želijo v Evropo. Uh, oziroma, vsaj, uh, če nekateri mislijo, da bi to lahko storili, potem bi moral obrazložiti, kako si zamišlja, da bomo potem integrirali te ljudi. Uh, Če si zamišljamo globalen pristop, celovit pristop Evropske unije zdaj v tem trenutku, potem bi rekel, da v tem trenutku imamo kar nekaj držav v Evropi, ki se znajdejo v težavah, pomislimo samo na Grčijo. In mislim torej, da v trenutku, ko imamo malo zaposlitev za Grke, je potem težko, da za uh, ljudi, ki prihajajo v, Grči, v Grčijo, bi lahko našli neko uh, možnost integracije, če ni službe, če ni zaposlitve. Kako ne se integriramo brez zaposlitve. To je kar težko. In torej, če želimo imeti tak celovit pristop, potem naj mi nekdo razloži, ti ljudje, ko pridijo v naše države, kaj naj tam počenjajo. Potem bi bilo dobro tudi razumeti, recimo, kaj naj storimo s tistimi ljudmi, ki so že prišli in so ti tako imenovani gospodarski imigranti, če jih želimo vse ohraniti na našem ozemlju ali pa če lahko začenjamo razmišljati o neki politiki, o ponovnem vračanju in potem bi morali imeti tudi instrumente za to politiko potem bi si lahko tudi zamišljali, kako naj ravnamo s tistimi ljudmi, ki pridejo sem in eh, sicer to je manjšina, ki potem s, pač eh, s, a, eh, a, s, storijo kazniva dejanja kaj mislite, ali naj jih ohranimo na našem ozemlju ali pa naj jih vrnemo v izvorno državo zato, da tam prestanejo zaporno kazan. Torej, um, se pravi, da uh, ne smemo poštevati samo enega dela tega problema, tega vprašanja, to je vprašanje migracije ali priseljevanja. Uh, Eh, ker recimo v moji državi se dogaja, to se je dogodilo tudi pred neki dnevi, eh, pridejo eh, ti avtobusi s temi ljudmi, ki ljudje izstopijo sredi neke vasice, ki šteje 2000 eh, ali samo 200 celo prebivalcev in tam jih izpustijo in se ne ve, kam gredo in pač eh, enostavno izginejo. To se je zgodilo v neki občini v moji regiji, eh, kjer so namestili ljudi, ki, za katere se ne vedo, če so begunci ali pa ne in so jih namestili v stanovanskih blokih, kjer so živeli tudi italijanski državljani in s tem so povzročili kar nekaj težav. Kar, a, moramo pomisliti, da tudi eh, naši italijanski državljani v moji regiji nimajo vsi eh, ustreznega eh, bivališča in torej so ta socialna stanovanja enostavno namenili tem priseljencem, tem beguncem. Torej moramo razumeti, kaj je ta solidarnost, kaj tiče se igramo, če se gremo solidarnosti z denarjem drugih, potem to ni solidarnost. Morda bi morali predvsem se postaviti na prvo mesto in ne pa potegniti v stvar tudi tretje ljudi, ki, potem, ki jih potem postavimo v težavno uh, situacijo. Hvala. Members, uh, Hvala lepa. Sedaj pa gospa Winberg. Samo sekunda, gospa Winberg. Potem pa bomo zaključili s seznamom govorcev kajti potem bomo, imeli, bomo obravnavali še eno točko. Torej, gospod Vindark, izvolite. Hvala lepa. Tudi sama moram reči, da ni enostavno obravnavati dokumenta, ki ga nismo imeli prilike prebrati. Cecilija lahko mogoče bere misli, jaz tega ne morem ne morem vedeti, kaj je zapisano v dokumentu, če ga nisem prebrala. Na vsak način je to pomembna tema. Že smo govorili o varnih in zakonitih poteh, ampak sprašujem se, kako bi lahko to rešili. Naprimer, če odpremo konzulat v Libanonu, tam sem bila pred eh, mesecem in pol, tam je eh, ogromno beguncev. Kaj, bodo vsi prišli na Švedsko? Mi moramo imeti možnost, da izberemo, kdo bo prišel na Švedsko. Številni imajo razlog, da pridejo v Evropo kot prosilci za azil, ampak kako naj jih izberemo, kako ne ugotovimo, rečemo, tisti, ki morajo priti iz zdravstvenih razlogov, tisti, eh, ki eh, so samohranilci in tako naprej. Potem smo govorili o integraciji, da bi morali izmenjevati najboljše prakse. Švedska je zato dober primer, dober primer za to, da eh, nam je integracija pa vsem spodletela. Ni v redu delovalo. Pa smo temu namenili toliko denarja, imamo zakon, pa vse skupaj ne deluje gori v šolah, posod imamo vroče točke, zažigajo se avtomobili. Švedska je toliko storila, sprejela je toliko beguncev, da tega pa več ne moramo obvladati. In kako naj pošljemo begunce v Grčijo, kjer znaša brezposelnost mladih 50 odstotkov? To ne bo šlo tako. Razmišljati moramo dolgoročno. Solidarnost pomeni tudi to, da pomagamo ljudem na kraju samem. In imamo zakonite poti v Evropo. Države članice bi morale prevzeti svojo odgovornost. Hvala lepa. Držja. Kom, kom euh, Ja, tako kot eh, kolegice in kolegi, ki so eh, spregovorili eh, doslej, tudi sama nisem imela možnosti prebrati besedila. To sem tako preletela in bom podala splošno pripombo. Nekaj me moti v načinu, kako dostopamo do te teme. Govorimo o nekem celovitem pristopu, v resnici pa stvari ne postavimo v čas in ne. Eh, in eh, tudi eh, kraj. Se pravi, da stvari moramo razumeti v svetovnem kontekstu in vprašanje azilnih pravic in beguncev, to je treba razumeti kot tudi nek konkreten delež splošnega teme migrantov. Tukaj pa pravzaprav pomešamo čisto vse. Jaz bi želela upozoriti samo na določene točke. Gre za svetovno humanitarno krizo, ki jo doživljamo. In Evropa ni niti zdaleč tisti del sveta, ki, a, kjer beležimo največje število migrantov. Ob priložnosti mednarodnega dneva migrantov je bilo objavljeno poročilo, kjer se je govorilo o 60 milijonih a, a, pač razseljenih in beguncov. Tukaj imamo nekaj tisočev ljudi, ki prečkajo sredozemlje. Seveda, številka je pomembna, ampak če to primerjamo sa svetovno razsežnostjo, to je res minimalno. In torej želim povdariti, da je Evropa. Evropska unija, ko eh, pač si ogledamo celotno, eh, eh, celoten BDP, potem ugotovimo, da je Evropa morda najbogatejši del sveta. In torej moramo spoštovati mednarodne zaveze z ozirom z tem vprašanjem pravic do azila. Danes se moramo sredotočiti ravno na to, moramo da vse to postaviti pa tudi v svetovni kontekst in na to si ogledati skozi čas. Že smo se soočali z humanitarnimi krizami, ki so bile veliko bolj žgoče kot sedanja. Torej vas opozarjam na to, govorimo o migracijskih tokovih, ampak poglejmo, kaj se dogaja eh, eh, na jugu, kaj se dogaja na Bližnem vzhodu, poglejmo, s kakšnimi situacijami se te države soočajo in to so države, ki imajo že itak težave. Eh, in eh, torej moramo opraviti določene odločitve, ampak moramo gledati na to celovito, kajti drugače. Pravzaprav eh, se bomo, bomo samo etnocentrični in, in eurocentrični. Okay, Hvala lepa, gospod Žurek. Dziękuję bardzo. Ja y, popieram to, co. Hvala lepa. Podpiram to, kar so povedali kolegi v zvezi s tem besedilom. Seveda pozitivno je, da je prišlo do oblikovanja tega besedila, ampak mislim, da bi morali imeti morda še neko predhodno razpravo in besedilo morda bi moralo biti rezultat take predhodne razprave. Oziroma bi bili morali prejeti to besedilo prej, zato da bi imeli čas, da se poglobimo v vsebino in da bolje razvijemo to razpravo. Ampak bom vseeno podal nekaj pripomb. Moramo razlikovati med vojnimi pribežniki in eh, gospodarskimi migranti. Pribežniki potrebujejo azila in eh, pač imamo določena taborišča za pribežnike ampak iz teh eh, taborišč ne bi smeli direktno odpirati vrata v Evropo, kajti eh, ti begunci ponavadi iščejo naj, najbliže varno mesto in eh, ne, bojo, ne bodo hodili na stotine in stotine kilometrov daleč. Potem pa združevanje družin. Torej, jaz sem uložil določene predloge sprememb k poročilu gospe Keller ampak eh, si moramo vedno zapomniti, da eh, otroci pač morajo vedno najti svoje biološke eh, starše in to pomeni očeta in mater. V primeru mu muslimanskih držav včasih imamo pa primer tudi poligamije, celo zakonite. In torej kaj v tem primeru pomeni eh, družinsko združevanje. Torej teorija zaščite otroka, to je mednarodno pravilo, ki se ga moramo vsi držati, ampak moramo imeti v mislih, da sestava družin včasih pomeni eh, združevanje eh, ciljih klanov, predvsem v primeru takih poligamskih družin, kjer en moški ima več žena in torej to moramo postaviti v ustrezen okvir. In potem še tretja stvar, ki jo želim izpostaviti, je naslednja. Se spominjam pred 12 leti, pred oranžno revolucijo v Ukrajini, smo se pogovarjali o absorpcijski eh, zmogljivosti v Evropi. Zdaj pa govorimo o absorpcijski eh, zmogljivosti v povezavi z migracijami. Eh, torej, obstaja neka, neka povezava med tema dvema faktorjema. Preveč migracije je lahko negativna tudi za tiste priseljence, ki se že živijo v Evropi in ki se poskušajo integrirati. Če govorimo o pristopu do eh, migracij, ugotavljamo, da narašča negativna pristop, eh, negativna nastrojenost. In a, tudi z a, razdeljevanjem migrantov po različnih državah lahko ustvarimo socialne težave, ki ne, ki ne bodo spodbujali pozitivnega pristopa do tega pojava. Zato moramo vse to upoštevati, če želimo reševati probleme. To so tehtni problemi, a, ki se jih moramo lotiti, ko a, obravnavamo to vprašanje. Hvala. Uh, Hvala lepa. Uh, moram povedati, da pa mi je uspelo preleteti besedilo. In moram jasno povedati, da mislim, da je besedilo zelo korisno, zelo dobro pripravljeno. Zahvaljujem se celotni ekipi, ki je uspešno upravila svoje delo. In to je začetek, je izhodišče za razpravo, ni konec razprave. Mislim, da čez poletje bomo imeli čas, da razmislimo o tem. Kar pa sem žela, želela dodati, je to, kar pogrešamo v razpravi in tudi v poročilu, je to, da druga plat je že bila omenjena. In sicer tu eh, gre za vprašanje, kako naj spodbudimo solidarnost eh, med prebivalstvom držav gostiteljica. Kaj ti solidarnost ni eh, stvar države, to so tudi ljudje, prebivalstvo. Včeraj smo se pogovarjali o radikalizaciji, o, o povezavi med migracijami in radikalizacijo. Vse to je tesno povezano. Tukaj ne gre samo za vprašanje integracije, gre za vprašanje spodbojanja dovzetnosti, ozavešenosti, eh, pač da usposabljamo ljudi eh, tudi med samimi prosilci za azil, ki so že prejeli eh, to dovoljenje in da poskusijo pač sodelovati z drugimi migranti, zato da bo prišlo do integracije korakoma. Moramo tudi se pogovarjati z novinjari, kajti vidimo, da pravzaprav mi mediji tudi širijo negativno, negativno eh, podobo eh, migracije, eh, govorijo o socialni pornografiji in naprimer na švedskem veliko smo slišali tudi o tem, jaz dobro poznam švedsko, lahko povem, da pač švedska je enostavno prenasičena za migranti, ampak ni pač ne pomeni, da njena strategija je bila neuspešna. Poglejmo si tudi baljske države. Švedska je vedno bila zelo odprta do tega. In uh, potem imamo Finsko, ki je nekje na pol poti, in potem pa imamo baljske države, ki so čisto na dnu. In torej, zakaj uh, ne bi potem uh, ustvarjali tudi solidarne, <clears throat> regionalne solidarnosti med državami? v določenih predeljih Evrope bi ustvarjali neke vrste omrežja, ustvarjali bi solidarnost tudi med občine. Ko smo slišali uh, za uh, italijanske občine, ki se nahajajo v hudih državah, potem lahko pomislim tudi na konkretne primere v mojih občinah. Lahko bi postavili povezave neke vrste pobratenja med našimi občinami in občinami, naprimer v Italiji in v Grči. In to s usklajevanjem prek Bruslja. Moramo torej poiskati različne ravni solidarnosti in to vključiti v naše aktivnosti. Hvala. Um, Hvala lepa. Zadnja dva govorca. Gospod Tomazi, prosim, bodite kratki, ker že zelo zamujamo. Hvala lepa. Bom čisto kratka pred, eh, preden bi se posvetila eh, funkcije poslanka, sem pač eh, opravljala tudi druge aktivnosti. Veliko časa ni minilo med tema dvema funkcijama in vem, da imamo težave z nezakonitimi priseljenci. Imamo dve kategoriji, politične in gospodarske emigrante. In moramo biti gotovi, da ustrezno obravnavamo vsako posamezno skupino imamo politične migrante, politične priseljence, ki eh, pač uh, morajo zapustiti svojo državo, ker je njihovo preživetje odvisno od tega. Potem imamo gospodarske migrante, ki pa jih moramo obravnavati drugače. Uh, Eh, poskušamo jih zavrniti, če lahko. Mislim, da vsaka država bi morala imeti možnost, da odloči, katere vrste gospodarskih migrantov potrebujejo. Recimo, da bi lahko storili tako, kot a, eh, a, eh, deluje Kanada, kjer imamo različne področja in pač preusmirijo gospodarske migrante, recimo, če želijo a, sodelovati pri gradni nekega plinovoda, jih preusmirijo na tisto območje. Tako bi morali storiti tudi mi. Kajti nekatere države imajo določene vrzeli, imamo naprimer Hrvaško, odkud prihajam. Ki kjer imamo določene možnosti v regiji Liki in eh, bi lahko recimo tam sprejeli določeno število eh, priseljencev, ki bi bili pripravljeni naprimer pobirati eh, pač zelenjavo na poljih, naprimer, ko je sezona. In, torej, vse bi morali storiti za to, da pomagamo tem ljudem, seveda, ampak moramo sodelovati, tesno sodelovati, pogledati, kaj imamo, kaj lahko ponudimo. Ne smemo kar tako sprejemati eh, imigrante, čež da so, so vsi zelo dobri. Ne, potem ne bomo imeli dovolj mest v zatočiščih, ne bomo imeli denarja, ne bomo imeli eh, eh, tudi prebivališče in denarje in se bodo spremenili enostavno v zločinče. Tisti ljudje morajo zapustiti naše ozemlje. Eh, torej, ne smemo se, eh, igra, se iti samo deklaraciji, moramo eh, preiti na konkretna dejanja. Hvala. Yes. You, Hvala lepa. Eh, še zadnji govornik. Hvala lepa. Torej, številke so zelo zgovorne sicer. Moramo biti stvarni. Imamo na desetine tisočev eh, migrantov, ki so razpršeni vse povsod in eh, vsi si ne želijo sprijeti svoje kvote. Lahko bi jih prišlo še na stotine tisočev, lahko celo na milijone, predvsem iz Afrike. In torej vprašanje, ki se zastavlja, je naslednje. Ali je ta mehanizem nekaj, kar bo eh, nekako zaustavil ta pritok eh, priseljencev. Sicer imamo določene razlike eh, v eh, stopni blaginje med državami članicami. In prav gotovo tega ne bomo izravnali, prišlo do, do še večjih pritiskov prav zaradi migracijskih tokov. Nekateri ljudje prihajajo tudi iz nekriznih območij v Afriki in torej mislim, da to ni trajnostni pristop, ni odgovoren pristop do migracijskih vprašanj. Ehm, Nažalost smo bili eh, neuspešni eh, v zvezi z migracijami tudi preko uredbe Dublin 2 eh, in mislim, da se, situacija, da se bo situacija samo še dodatno poslabšala, gospodarske, socialne, politične posledice migracije za naše družbe so lahko zelo hude, na to moramo pomisliti. In torej, eh, če ne vemo, kaj bomo storili z vsemi temi migranti in če bo prišlo še do porasta, potem eh, bi rekel, da. Tukaj ne gre za neko odgovorno politiko, ni odgovorno ne do nas, tudi ne do migrantov. Neuspešna migracijska politika in eh, njene posledice prav gotovo ne bodo nikakor v pomoč. Hvala lepa kolegice in kolegi, s tem zaključujemo ta del razprave in eh, predstavitve bodo še na vrti med 11.30 in 12.30 in 17.30 in 18.30. Prišlo bo torej do izmenjav eh, z strokovnjaki, ki bodo predstavili strateška poročila o migraciji. Zahvaljujem se vsem kolegom za prispevke eh, k današnji razpravi in za dokumente, ki ste jih pripravili in ki jih bomo razmožili vsem. Um, zdaj pa prehajamo na naslednjo točko, točko 15, to je predstavitev letnega poročila. Ne vem, koga imamo tu v dvorani. Eh, predstavitev um, Evropskega azilnega podpornega urada. Um, Kolegice in kolegi, imamo predstavitev letnega poročila o razmirah na področju azila v Evropski uniji v letu 2014. Z nami je e, izvršni direktor EASA. To je izredno pomembno poročilo v kontekstu naših razprav na to temo. Zdaj se bomo sredotočili konkretno na EASO in uh, na uh, tudi uh, svežen in trialoge, ki so potekali v zvezi s tem. Torej, prosim prosil bi vas zdaj, da takoj predstavite svoje uročilo, kajti uh, zamujamo, zato bomo morali biti čim bolj strnjeni. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospe in gospodje. Imam to čast, da sedim tu pred vami, oziroma sem tudi že prej prisostoval v vaši razpravi z velikim zanimanjem. Mislim, da je bila res eh, zelo zanimiva razprava. Torej, letno poročilo EASA. Moram biti ponižen in skromen, to je samo skromen prispevek k tej razpravi, tako si nadejam, kot referenčni dokument o tem, katere so razmere na področju azila v Evropi v tem trenutku. Torej, lahko nekaj besed povem o tem, ne bom predolg in ne bom preletel čisto vseh podatkov, držal se bom časa, torej letne številke, če si ogledate e, pač e, akademskih e, dokumentov in če si ogledamo medije, potem ugotovimo, da pravzaprav pripravljamo tudi neke vrste letni priročnik o azilu in eh, to je zelo dober korak. Prihaja do določenih izboljšav z primerjavi z prejšnjim letom. Zdaj smo vključili tudi posebno eh, poglavje o Dublinu, ker vemo, da je Dublin eh, vedno bolj v srčiki in v ospredju in eh, zato eh, pač eh, želimo se poglobiti bolj v vidike Dublinske uredbe. Razširili smo poglavje o sprejemu in informacije o sprejemu in predvsem zagovarjamo tudi dodatek nekega poglavja o primerjavah, v primerjalnih vidikih, kako pač si lahko ogledamo eh, stanje po posameznih državah, ampak eh, v primerjavi z razmirami v drugih državah. Kaj lahko primerjamo, kaj pa ne smemo in ne moramo primerjati. Mislim, da tak pristop je lahko koristen. Če si ogledamo lansko letne razmire, ugotavljamo, da več eh, še, kot 660 tisoč prosilcev uh, je bilo zabeleženih v lanskem letu in to je največja številka od eh, začetka zbiranja podatkov strani Eurostata leta 2008. Torej do uh, zadnjega meseca uh, Eh, pa smo zabeležili v letošnjem letu 350 tisoč prosilcev, kar, je, eh, kar pomeni povečanje za več kot 600 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem v eh, lanskem letu. To ni seveda pres, presenetljivo, ker vidimo, kaj se dogaja v Evropi. Vidimo, da se število nevarnih držav povečuje. Sirija, Eritreja, recimo pred nedavnjem potem um, narašajo priho, prihodi tudi iz Afganistana. To imamo čelo, celo vrsto uh, držav v afriškem rogu, uh, kjer uh, prihaja do uh, sproženja novih tokov. Beležimo zanimive spremembe tudi v dinamiki. Uh, Nemčija je vedno bila večinoma prva uvrščena v tem seznamu, ampak zdaj se stvari spreminjajo. Lansko leto je, se je Švedska povspela na drugo drugo mesto v, na lesvici, eh, Italija se uvršča na tretje mesto, četrto mesto ima, a, ne, e, ima Mačarska, na, naslednja na vrsti pa je Avstrija. In torej, a, Dve e, državi oziroma na kateri želim pritegniti vašo pozornost, ta Ukrajina, tukaj se ne bom spuščala v podrobnosti, ampak potrjujo se to, kar smo že opažali in kaj ne, pač vtis, ki smo ga že imeli v, v oziro na politično dogajanje. Potem drugi, drugi, druga žgoča točka pa je Zahodni Balkan. To je posebno območje, posebna regija, zelo pomembna regija uh, v celoti. In, uh, um, veliko, veliko ljudi iz Sirije prihaja tudi na to območje. Tega se moramo zavedati, kajti Zahodni Balkan po sestavi je popolnoma drugačen od večine izvornih držav. Zahodni uh, Balkan beleži stopnjo priznanja, ki se je uh, znižala na 2 odstotka. Sirici pa imajo stopnjo priznanja skoraj 100 odstotkov, gre torej za a, eh, popolnoma a, različni območji. Naslednja točka, ki jo želim izpostaviti, je naslednja torej eh, azil in eh, nezakonito priseljevanje. To ni samo eh, pojav v Mediteranu, iz medijev morda lahko pridobimo tak vtis, videti je, kot da so te številke ogromne in da znaša več kot eno tretjino celotnih tokov, ampak velika, velik delež odpada tudi na Zahodni Balkan. In zelo velike so tudi številke, ampak trenutno konkretnih številk nimamo, ker nimamo vizumskega sistema. Uh, uh, odpade tudi na zakonito priseljevanje. Ljudje, ki, veliko ljudi pač uh, je že na našem ozemlju uh, zakonito in, uh, in la, imajo možnost, da ostanejo na našem ozemlju za določeno obdobje, ampak se odločijo, da uh, pač uh, v določenem trenutku zaprosijo za azil oziroma da podaljšajo svoje bivanje. Predvsem gre za Ukrajince. V tem trenutku uh, uh, imamo kar 500 tisoč še nerešenih uh, vpraš, uh, eh, prošen in ulog, uh, ko gre za az, prosilce azila. To je dejstvo, ki uh, ga je treba upoštevati. Kako se loteva vsega tega uh, EASO? Mi uh, imamo uh, strukturo za podporo, predvsem v, za, za Grčijo in Cipr. Uh, Eh, sodelujemo tudi z Mačarsko, ker tudi tamle se spopadajo z hudimi težavami v tem trenutku. Eh, aktivni smo v Italiji in aktivni smo tudi v Bolgariji. Če naj spregovorim o Italiji, lahko povem, da v tem trenutku smo razmestili posebno delovno skupino, ki jo imamo v Kataniji z posebno pisarno, kjer poskušamo sodelovati z posebno vročo točko hotspot, ki deluje na Siciliji in pri Grči imamo tudi podoben pristop zato da spodbudimo enakopravno obravnavo eh, vseh eh, primerov prosilcev za azil. Zagotavljamo tudi poročila o izvornih državah. Tri poročila smo že popravili o Afganistani, Somaliji, Eritreji, Zahodnem Balkanu. Bomo objavili tudi v kratkem poročilo o Pakistanu in še nekaj drugih je v pripravi. Zato, da redno ažuriramo celovito sliko, zato smo vzpostavili tudi neko, eh, nek sistem za za ocenjevanje tveganja in zagotavljamo torej informacije tudi eh, na mesečni in tromesečni eh, bazi in podlagi eh, z konkretnimi številkami in dejstvi o tem, kako deluje Dublinska uredba. In obstajajo tudi določena področja, pri katerih nimamo konkretnih številk. V tem trenutku prispevamo tudi k boju proti tihotapljenju z ljudmi in predvsem. V kratkem bomo sprožili projekt o pojavu sekundarnih gibanj. Vemo, da ljudje prečkajo meje v velikih številih in pač vemo, da v določenem trenutku pa se znajdejo čisto na drugem koncu Evrope. Kaj se je dogodilo med tem? Sicer poznamo določene zgodbe, ampak ne poznamo celotne slike, nimamo celovite slike in torej ne poznamo vseh podrobnosti. Um, Nemčija in Švedska sodelujeta in eh, želeli bi bolje razumeti ta pojav, eh, kako se stvari razvijajo, zato da bomo lahko potem konkretno in učinkovito posegali. Moramo biti torej opremljeni z ustreznimi instrumenti in prepričan sem, da prihodnji ponedeljek eh, svet PNZ bo tudi odločal o vprašanju preselitve in ponovne naselitve 40 tisoč prebežnikov. 40 40 uh, eh, eh, prebežnikov v dveh letih, to pomeni 20 tisoč na leto, lahko izračunate, koliko je to na teden. Uh, torej res veliko, veliko, veliko uh, ljudi in zato ne vem, če z našim osebjem bomo zmogli uh, vse to pokrivati. Nedvomno. Uh, moramo biti ustrezno pripravljeni in opremljeni za te potrebe. Popolnoma sem prepričan v to, da EASO bo še dalje zagotavljal očitno dodano vrednost, tako kot smo storili v zadnjih dveh letih in to je za me prednostna naloga, glavni cilj, se pravi vedno zagotoviti dodano vrednost, kjerkoli delujemo. Predsednik, dovolite, da podam še neko osebno pripombo na koncu. Nažalost se moj petletni mandat zaključuje v drugi polovici tega leta in pač stvari se tako dogajajo, taka so pravila. To pomeni, da je morda to zadnjič ali morda pred zadnjič, kar sem tu med vami in res eh, želim izkoristiti to priložnost, da se vam zahvalim za, za sodelovanje celotnemu Evropskemu parlamentu, odboru Libe. Moram reči, da ste mi bili vedno v veliko pomoč in podporo in ravno zaradi vaše podpore je ESO postal to, kar je sedaj. Prepričan sem, da obstaja trdna, uh, trdna uh, podlaga in uh, da je naša struktura uh, dobro delujoča struktura in uh, pač ob tem prepričanju uh, vas vas bom pač eh, v nekaj mesecih zapustil in eh, zadovoljen sem nad eh, našim sodelovanjem. Hvala lepa, hvala lepa za vse, kar ste povedali, za vaše delo. Uh, pač, uh, mi smo imeli priložnost spremljati, kako ste opravljali svoje delo eh, vsa ta leta in zato se vam moramo samo zahvaliti za vse prispevke. Ja, eh, z oziroma na poročilo, ki ste ga pripravili, eh, dvoje je dvoje izstopa, torej imamo vprašanje azila, ampak eh, moramo biti pozorni tudi na delovanje vašega urada, eh, ki je izredno pomemben za nas. Spremljamo z velikim zanimanjem vaše aktivnosti. Zato bi zdaj zaprosil eh, kolege, da se v svojih eh, prispevkih osredotočajo na to dvoje, torej na delovanje podpornega urada, pa na vprašanje eh, pač ulog eh, za azil, torej na azilne vprašanja. Torej, besedo bom predal kolegom, tako kot so se prijavili po tem vrstnem redu. Vsak bo imel na voljo največ dve minuti. Prosil bi vas, da se držite tega odmerjenega časa. In eh, ja, se lahko še eh, prijavite, gospod Haler, najprej. Vaši prispevki morajo, biti, eh, morajo trajati največ samo dve minuti. Izvolite. Hvala, predsednik. Število ljudi, ki prihaja v Evropsko unijo prek Grčije, se je zelo povečalo eh, dramatično eh, letos. Ali je to treba pripisati bolj zunanjim dejavnikom ali pa je Grčija eh, pač sprejela nov pristop do nezakonitega priseljevanja iz Turčije? Vemo, da je vlada tudi pač uh, turška vlada tudi um, grozila, da bo spustila veliko, je, eh, veliko število priseljencev prek Grčije v šengensko območje. Uh, Naslednja vrsti je Silvi. Čisto kratka bom, torej naj čestitam uh, izvršnemu direktorju za opravljeno delo v sklopu azilnega podpornega urada. Seveda, lahko bi se dotaknili ogromnega števila različnih vidikov na, uh, v povezavi z azilnim vprašanjem. Naprimer, uh, bi se lahko dotaknili tudi pogojev, kriterijev sprejema. Eh, Nažalost, nekatere države eh, se niso zelo dobro odrezale to pogledno. Ampak seveda, če bi se zdaj pogovarjali o tem, bi potem a, eh, nekako šli na stran pot, ampak imamo določene azilne sisteme v nekaterih državah članicah, ki so se dobro izkazali v nekaterih državah, nekoliko manj v drugih, ampak a, pač. A, samo spreminjanje vrstnega reda v čakalnih vrstah, to ne bo služilo, ampak eh, morda eh, bi eh, pač eh, se osredotočala na mladoletne priseljence, kaj 24 tisoč se jih je prijavilo lansko leto. Eh, ali predvidevate posebne eh, službe, ki jih naj bi jih zagotavljali za pomoč mladoletnim eh, ljud, otrokom eh, brez spremstva? In potem še eno vprašanje v zvezi z eh, sklepi. Eh, sveta junija tega leta v zvezi z ulogo, ki naj jo odigra EASO glede določb v zvezi z pač varnimi izvornimi, izvornimi državami, ker je videti, da komisija želi okrepiti določbe v zvezi z um, pogoji za varne izvorne države. V ustrezni uh, direktivi bi želela vedeti, kako postopa vaš urad v zvezi s tem. Hvala lepa. Uh, ja, um, to je vprašanje, ki je zajezo tudi v azilnem svežnju in uh, um, naslednja na vrsti je Cecilija. Izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospod Viser, da ste danes tukaj. Hvala za vaše poročilo in vašo predstavitev. Vedno vam je zelo zanimivo prisluhniti. Prosilci za azil iz Zahodnega Balkana še vedno predstavljajo zelo velik delež vseh prosilcev za azil. Stopna priznanja pa je skoraj nič. Še enkrat, lepo prosim, nam razložite, zakaj menite, da še vedno prihajajo v tako velikem številu, ne glede na to, da nikomor ne potrdijo statusa azila. Jaz mislim, da so obstoječa pravila glede migracij iz eh, delovnih razlogov tako toga. Se strinjate z menoj? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje gre za potencial za to, da bi oblikovali enoten sistem odločanja v zvezi z agendo o migracijah. O tem ste nekoliko govorili v svojem poročilu, ampak eh, lepo bi bilo, če bi povedali še kaj več. Kaj menite o tem? In kaj bi lahko storili? Pa še vprašanje v zvezi z mehanizmom zgodnjega obveščanja, ki smo ga vključili v uredbo Dublin 2 z mandatom EASU, da spremlja države članice. Kako poteka delo na tem in zanima me, ali menite, da imate dovolj sredstev za to, da naloge tudi izpolnite. Na koncu pa še. Gospod Viser, hvala lepa za pet let odličnega dela Želim vam vse najboljše, kjerkoli že boste. Hvala lepa, kolegice in kolegi, da ste vsi tako kratki. Hvala, Cecil Kenge. Eh, Hvala lepa, predsednik. Tudi sama bom kratka. Najprej naj se zahvalim eh, gospodu Viserju za opravljeno delo, za današnjo predstavitev. Tako kot smo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 kolikor da sem razumela, je bil prisoten tudi pri naši predhodnji razpravi. V naši razpravi smo tudi izpostavili, da bi se želeli okrepitev vloge EASA, tudi kar zadeva možnosti dajanja pobud, tako da bi lahko okrepili ta urad, bodi si kar zadeva sredstva, ampak tudi samo vlogo EASA znotraj tako imenovanih hotspotov. Kar bi si želela vedeti je naslednje. V tem trenutku Eh, glede na to, da EASO eh, ne eh, razpolaga z zadostnim osebjem, kaj lahko, kaj lahko konkretno zagotavlja in kaj, kako lahko pomaga hotspotom za to, da to bolje razumemo in zato, da bomo, vam bomo lahko pomagali in vas podprli bolj učinkovito v prihodnje. Jean Lambert. Hvala, Jean Lambert. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama se zahvaljujem gospodu Viserju za opravljeno delo pri tem uradu. Preden je bil urad oblikovan, so nekateri dvomili v njegovo urednost. Mislim, da ste dobro pokazali, da je urad zelo potreben. Imam vprašanje v spezi z sredstvi. S tem uradom bi se moralo zgoditi naslednje ne govorim samo o vaših zaposlenih, ampak tudi o virih in kadrih, ki jih lahko dobite iz držav članic v smislu z obdelavo podatkov, tolmačenjem in tako naprej. Zanima me, ali države članice dejansko opravljajo svoje naloge v okviru notranje solidarnosti v EAS-u. Pa še nekaj posvetovalni forum, zanima me, ali uporabljate strokovno znanje tudi iz tega področja. Informacije o državi izvora, tudi to ste omenjali, kako države članice to izkoriščajo. Zanima me, ali vedno več zahtevajo tudi tega znanja in ali imate tega znanja dovolj. Hvala, Jean. Zdaj bom še jaz zastavil vprašanje. Kajti navezuje se na vprašanje Džin, gle za proračunske potrebe vašega urada in eh, kakšni so vaši predlogi za prihodnost. Zdaj pa, gospod Veržija. Merci. Euh. Hvala lepa, predsednik. Naj se vam zahvalim. Letno poročilo je koristno orodje tudi zato, da eh, odstranimo določene napačne eh, predstave. Mm, torej, kar je pomembno, je tudi trajanje, torej eh, čas za to, da lahko tudi časovno primerjamo določene razlike med, med različnimi državami članicami, med različnimi oblikami sprejema, ki jih države zagotavljajo tem ali onim po narodnosti torej glede na uh, status prosilca in na status, ki se potem zagotovi ob koncu postopka. Torej, vi ste izpostavili, katere države so na vrhu lestvice, ko gre recimo za število prošen uh, za azil, ampak niste povedali pa, kje se nahajajo, ko gre potem za konkreten status, ki ga priznajo prosilca. Uh, Zelo ste izpostavljali tudi dejstvo, da se stvari premikajo z ozirom na, eh, na priseljence, ki prihajajo iz vzhoda, medtem ko pred nedavnim pa je prišlo do eh, bistvenega porasta prav priseljencev iz Afganistana mislim, da eh, so vaše primerjave eh, veliko boljše, tudi kar zadeva odstotke in absolutne številke, ker vedno se bojim, ko govorimo samo v odstotkih in pa ne vemo potem, katere so absolutne številke. Zdi se mi, da pogreča, pogrešamo uh, nekaj v zvezi s tem, kako si države prizadevajo z ozirom tudi na uh, številčnost lastnega prebivalstva, kajti prizadevanja majhne države ali prizadevanja velike države, to ni eno in isto. In naj podam primer Francije, ki je vedno nekako na vrhu, ko gre za število prošen, ampak je država, ki pa eh, nazaduje z ozirom na eh, priznani status. In potem nekaj konkretnih vprašanj. Katera je vloga EASA v boju proti eh, tihotapcem za ljudmi? Vi ste to omenjali in tudi kar zadeva sekundarna gibanja. In pa potem vprašanje varnih držav, predvsem povezavi z Balkanom. Vemo, da to je huda tematika pri vsem tem, kako delujete na tem aspektu in torej ne samo vprašanje varnih držav, ampak tudi ranljivih a, eh, prebivalcev, ker v varnih državah imamo vsekako določen delež ranljivih prebivalcev, ki si zaslužijo zaščito in to mi ni posem jasno. Eh, Hvala lepa. Gospa Mejer. Hvala lepa, gospod predsednik. 14 številk je lahko res šokantnih. In če mi govorite, da jih je 350 tisoč za letos, potem je to res eh, nekaj nenavadnega. Pravite, da politika Evropske unije ne ustreza realnosti. In eh, zanima me, ali ne menite, da bi morali omejiti število prosilcev za azil v Evropski uniji. Govorite tudi o projektu sekundarnega gibanja. Zanima me, kaj boste storili v zvezi s tem, kako boste spremljali premike ljudi. Problem je namreč, da se ljudje lahko v območju brez meja gibljajo prosto jim boste sledili z GPS-om ali kaj? Kaj pa številke za sekundarno gibanje? Kako bomo te dobili? Hvala, gospa Stevens. Dankjewel, voorzitter. Hvala lepa. Kratek komentar. Vprašanje sekundarnega gibanja. Res me zanima, kaj to je in kako to deluje. Nekateri kolegice in kolegi so na to že upozorili, zato ne bom ponavljala. V poročilu je. Omejena evropska sosedska politika. Specifično je omenjena. Zanima me, če mi lahko poveste kaj več o tem, kaj te poskušate sodelovati z Marokom, Tunizijo in Jordanijo, ampak eh, celotnega upogleda ni. Povzetek je podan, vendar v dokumentu ni navedenega nič drugega. Mislim, da je zelo pomembno, da poskušamo najti rešitev za begunce v tem kontekstu, zato si želim nekaj več odgovorov. Hvala. Hvala lepa. Na koncu še Roberta Mecola, izvolite hvala lepa. Tudi sama se vam zahvaljujem, gospod Viser, za dobro upravljeno delo v tem uradu. Že od začetka dobro sodelujemo in uh, s ponosom lahko rečem, da sem bila tam, ko smo urad odprli, ko smo podpisali dogovor o začetku delovanja in zelo sem zadovoljna, da ste agencijo postavili na noge in da je takšna, kot je danes. Dvoje želim povedati, hitra bom kar zadeva premestitev. Dejali ste, da boste morali povečati sredstva, zato da boste lahko poskusili rešiti ta izziv, ki bo vedno večji. Želimo si, da bi ASO imel pomembnejšo vlogo pri pomoči državam članicam v zvezi z premustitvijo. To sem vam že večkrat povedala in eh, še večkrat bom na to tudi opozorila. Lepo prosim, da nam podate pregled ukrepov EASA, zato da bomo dejansko lahko rešili ta izziv, kajti mehanizem premestitve bo, upamo, postal trajen. Na 31. strani vašega letnega poročila, upam, da sem tabelo prav razumela, ampak zdi se mi, da obstaja velika razlika med tem, kako države članice odobrijo zaščito za sirice. Lepo prosim, da nam poveste več o tem, kaj se zgodi v državah članicah, kjer sirici ne dobijo zaščite. Prav gotovo jih ne pošljajo nazaj. Kaj se z njimi zgodi? Se jih eh, preseli v okviru Dublina ali kako? Hvala. Hvala lepa, gospod Viser. Zadnjič vas tule mučimo v odboru Libe. Prejšnji teden ste imeli pred zadnje zasedanje sveta PNZ, ponedeljek pa vas čaka zadnje. Hvala. Hvala lepa za lepe besede. Storili smo vse, kar smo lahko in mislim, da rezultati govorijo sami zase. vprašanja bom združil, saj so vsi med seboj podobna. Najprej, kar zadeva sekundarno gibanje, več vprašanj je bilo tudi v tej smeri. Sekundarnega gibanja ne poznamo, vsaj ne sistematično. Poznamo posamezne primere, tako iz preiskav, kot tudi iz. Eh, informacij, ki jih dobimo, ampak to so izolirani primeri. Eden od razlogov za to je, da nimamo notranjega sistema meja in eh, mimo grede GPS-a ne uporabljamo za ljudi, ki se gibljajo po Evropski uniji. Z Italijo in eh, Malto smo lani izvedli pilotni projekt in sicer informacije iz eh, intervjuju in procesu pri pridobivanju azila smo uporabljali bolj intenzivno. Več smo se želeli naučiti o tem, kako se pride v Evropo, kako se prečka sredozemlje. To je ločeno od posameznih primerov, gre za meta podatke, ki so anonimizirani to niso podatki, ki jih je mogoče povezati s katerim koli posameznikom, ampak to so podatki, ki so sistematični, kajti vsi, ki zaprosijo za azil, morajo iti skozi postopek za pridobivanje azila. V pilotnem projektu smo dobili podatke, ki so mnogo bolj dragoceni in bolj dragoceni od tistih, ki smo jih dobili na prostovoljne ravne. Podobno nameravamo izvesti v okviru pilotnega projekta z Nemčijo in Švedsko, to sta državi sekundarnega gibanja, čeprav še ne poznamo v celoti tega fenomena. Uporabili pa bomo enak sistem. Ljudje, ki na švedskem ali v Nemčiji zaprosijo za azil, morajo odgovoriti na več vprašanj. Vprašanj, ki so v direktivi o kvalifikacijah. Ne gre za nič specifičnega, gre za vprašanja, kot so odkud prihajate, po kateri poti ste prišli in tako naprej. Ta vprašanja najdete v zakonodaji Evropske unije. Z zbiranjem teh podatkov na abstraktni ravni in z analiziranjem velikega števila podatkov lahko, in to so naše izkušnje v okviru sodelovanja z Malto in Italijo, izveste veliko več o mehanizmu Vsi poznamo zgodbe eritrejcev, ki pridejo v Sicilijo v 24 ali 48 urah, potem so v Milanu, naslednji dan ali čez dva dni pa so na severu Evrope. To so zgodbe, ki so morda resnične, ampak kako se skupaj deluje, kako je organizirano, tega ne vemo. To je torej namen našega projekta. Zanima nas pojav, ne pa posamezni primeri. To vas je omenilo več. Sedaj pa še seznam. Poskusil bom odgovoriti na posamezna vprašanja z tega seznama. Gospod Hala. Se je spremenila Grčija, zunani dejavniki ali nov pristop? Rekel bi oboje. V Siriji in Iraku je pač realnost takšna, kot je če konflikt traja dlje časa, potem se pojavijo drugačne dinamike. Ljudje na začetku konflikta poskušajo ostati blizu izvorni regiji, ampak eh, ko se konflikt vleče več let, si ljudje premislijo, to traja predolgo, pravijo in se odpravijo drugam. To so zunanji dejavniki. Delno in verjetno reče moram verjetno, ker pač nismo na terenu, je to tudi posledica razmer v Turčiji. Ljudi je tam več in zadeve so se spremenile. Vendar gre tudi morda za izboljšanje grškega sistema. Leta 2011 smo z grškimi oblastmi oblikovali sistem za azil po sodbi sodišča v Strasburu. Gre za sistem, ki deluje dobro, to je sistem, ki je krhk, saj je nov, ampak sprejema dobre odločitve in mislim, da izpolnjuje najviše standarde. Gre za kombinacijo obojega, torej gospa Gijom, mladoletniki brez spremstva, kako to deluje. No. V zvezi s tem imamo zakonodajo Evropske unije, in kako EASO to podpira. EASO ima specifične module za mladoletnike brez spremstva. Države članice, kjer je veliko mladoletnikov brez spremstva, povezujemo in poskušamo najti rešitve za to. To je zelo specifična problematika, gre za vprašanja ranljivosti, ki jih eh, v običajnih intervjujih ni. Izboljšanje usposabljanja in spretnosti tistih, ki delajo z mladoletniki brez spremstva, je izziv, ki ga imamo. Pripravili smo tudi priročnik za ocenjevanje starosti, zato da bi ocenili, kakšne so možnosti v okviru te zelo občutljive teme. varne države izvora, več vas je zastavilo vprašanje v zvezi s tem. To je tema, ki je že dolgo na dnevnem redu in uh, ni veliko ljudi, ki bi se upalo te teme lotiti. Uspelo nam je naslednje, to je odgovor na vprašanje Cecilije Wikström. Na Zahodnem Balkanu smo v zadnjih štirih letih pokazali, da številke rastejo, stopna priznanja pada in 50 odstotkov ponovnih prošenj prihaja z Zahodnega Balkana direktor za Evropo pri UNHCR je pred kratkim dejal, da Zahodni Balkan ni več azilna regija. Celo UNHCR je to javno povedal. Nekaj je, kar ljudi sili v selitev. Ne vem, ali je to popolno, sploh ne. Ampak tukaj ne gre za begunce ali azilante, morda gre za slabe gospodarske pogoje, to velja za Albanijo in Kosovo, ali pa za kakšne druge razloge. In zaradi tega se ljudje selijo v Evropo, kajti vse je boljše kot biti brez dela, celo slabo delovno mesto. V nekaterih državah članicah je mogoče najti delo zakonito ali nezakonito, ne glede na status, to je prihodek in potem se pač vrnejo. Ne pričakujejo, da jih bodo priznali. Statistika kaže, da je v Nemčiji stopna priznanja nič odstotkov. To ni razlog, da pridejo. Razlog tiči nekje druge. Za primeri kot je ta, si lahko ustvarimo bolj podobno in popolno sliko. Vprašanje je, kako bomo rešili ta problem. Ampak. Um, Podpirali bomo razpravo o varnih državah izvora, tako da bomo zagotavljali primere in tudi upravičila. Ne želimo se odpraviti v napačno smer in začeti razpravljati o ne vem koliko državah, na koncu pa bi se izgubili. Spomnim se, da smo se pred 10-15 leti o tem pogovarjali in če se ne motim, smo se odločili, da sta Japonska in Nova Zelandija varni državi izvora. To je tratenje energije. Ta trenutek ni pravne možnosti za seznam na ravni EU. Proces bo neke vrste tekel po skupnem občutku ali skupnem prepričanju na ravni EU, da je pač neko območje varna država izvora ali varna regija izvora. Potem pa bodo države članice same to spremenile v svoje sezname ali kakorkoli pač to obravnavajo. Načina je namreč več. Vendar določeno območje, če se obravnava kot varno območje, potem ga bodo pač priznali vsi in to je namen našega procesa. Zgodnje obveščanje, člen 33. analizni center, ki smo ga oblikovali, dejansko zagotavlja potrebne informacije. Naše ambicije so, da bi šli še naprej, kako sem rekel, bomo naslednji mesec začeli z dejanskimi številkami in podatki o Dublinu. Želeli bi si, da bi to razširili tudi na sprejem, kajti to je zelo obsežno področje, o tem je govorila gospod Dijon, veliko razprave še potrebnih v zvezi s tem. Države članice ravnajo v skladu z pravili skoraj 100 odstotkov ali 100 odstotkov vsak mesec in dokler bo tako, bomo lahko delo opravljali še naprej. Širitev je nekaj, kar nas pravo dolgo čaka. Želimo si še več dva primera, kjer bi lahko hitro in učinkovito ukrepali. Prvič, Ukrajina. Ukrajinski migracijski tok bi lahko prepoznali mnogo prej, celo mnogo prej, kot ga zazna Frontex. To seveda ne prepreči krize v Ukrajini, ampak pomaga nam, da smo pripravljeni. In drugič, pripravljamo oceno stanja, tam gre za stanje azila in sprejema na mačarskem in upam, da bo to prispevalo k podpori za mačarsko. Vroče točke, več vprašanj o tem, kaj je vroča točka. Točka ni točka, vroča točka je vroča. Vroča točka je koncept. Gre za to, da sodelujemo na nekem mestu, kjer je zelo velik pritok. Teh mest je lahko več. Naprimer, v Siciliji tesno sodelujemo pri teh vročih točkah, Frontex je v pristanišču, mi pa smo pri usprejemnem centru. Fizično morda nismo vedno skupaj, koordiniramo dejavnosti, seveda, ampak mi smo tam za proces. To je zelo pomembno in uh, mislim, da je to dober format dela. osebje in zaposleni, kaj si lahko želimo tukaj, več je bilo vprašano v zvezi s tem. Sistem je podoben sistemu Frontexa, ampak v praksi to deluje drugače. Kot eh, agencija imamo minimum zaposlenih in potem lahko vabimo strokovnjake iz držav članic. To deluje, ampak eh, nekaj morate upoštevati. Namreč če se pojavi problem in eh, potrebujemo več virov, potem se pojavi vedno večji pritisk in kriz je vedno več in pritisk na nacionalne strokovnjake je velik in tudi pritisk na nas je velik. Ko jih prosimo za pomoč, so pogosto že sami preobremenjeni. Ta del sistema je komplikacija. Če lahko to povem na osebni ravni, teče ocena tega mehanizma in mislim, da mora biti to vprašanje odprto. Točnih številk nimam, ampak um, države članice opravljajo svoje naloge, vendar uh, včasih jih pač ne morejo in to razumem. Vendar potem imamo problem mi. V okviru možnosti, delamo po najboljših močeh, kar zadeva premestitev. Mi bomo pod velikim pritiskom, če bo 40 tisoč ljudi res treba premestiti in če bomo za to odgovorni mi, vendar to bomo storili in uspelo nam bo. Upam, da boste pomagali tudi vi. COI ali države članice to uporabljajo in ali uporabljajo to vedno več, da tega vidim vedno več tudi v sodni praksi. Mislim, da je treba oceniti sodno prakso na ravni EU, da vidimo, kako to deluje. Pri nekaterih sodiščih v držav članicah je to že del sodne prakse in to očitno deluje, jasno je, da si tega želimo še več. Imamo že najboljši seznam ali seznam držav izvora, prvi deset, v zvezi z COI e pa potrebujemo posodobitve. Če želimo tukaj biti uspešni, moramo sistem vedno znova posodabljati proračunske potrebe. No, kaj lahko povem o tem? Letos smo govorili o migracijah, o Italiji, o vroči točki v Italiji, o vročih točkah v Grčiji, o premestitvi v Grčiji in schemi ponovne naselitve. To je zelo velik dodatek za nas in eh, vsaka pomoč, ki bi jo dobili, bi bila zelo dobrodošla. Samo to bom povedal. Glede na mojo nacionalnost in na moje ozadje, moram reči, da poznam varčevalne ukrepe. Kaj več o tem ne bom povedal. Gre za vprašanje nacionalnosti, katere nacionalnosti so bolj varčne. No, jaz sem odraščal na škotskem, tako da to me ne skrbi. Pa tudi za primerljivost gre. Primerljivost je vprašanje, pri katerem smo, različna vprašanja, različne realnosti. Primerljivost in primerjanje sta zelo pomembna vidika tisto, kar je mogoče primerjati, moramo primerjati in tistega, če se ni mogoče primerjati, ne smemo primerjati. Včasih smo pri tem nekoliko prehitri in sem bi rekel, da moramo biti previdni, ko primerjamo. Ali je yeah vse to posledica evropske politike? Ne, mislim, da ni. Mislim pa, da je na svetu zelo veliko konfliktov, ki izhajajo iz preteklosti in uh, dobro je, da imamo politiko. Politika je namenjena temu, da se ta problem rešuje. Politika je namenjena temu, da se rešujejo zunanje situacije. To je nekaj za vas, ne za mene. Jaz delam v okviru politike, ki ste jo sprejeli vi. svetska politika in zunanja razsežnost. Gospa Stevens je zapustila dvorano, vseeno pa bom odgovoril na njeno vprašanje. Če prav razumem vaše vprašanje, se strinjam. Mislim, da se moramo posvetiti državam soseščine, zato da jim pomagamo pri migracijskih tokovih. Ne zato, ker si tega ne želimo mi, ampak ker gre za psihološko vprašanje. Če obstaja območje kot Evropska unija in potem neposredna soseščina ni optimalno opremljena, potem je pač treba začeti izboljševati stanje v soseščini. Zato sodelujemo z Jordanijo, Tunizijo, Marokom in Turčijo. To so glavne države, pa tudi Srbija. kar zadeva premestitev. Roberta je tudi zapustila dvorano. Mislim, da je eden od problemov ta, da je četrtek. Saj je četrtek, ne? Prav, četrtek je. Ljudje imajo letala in tako naprej. Mislim, da je to problem. Hvala vsem, ki so tukaj, tudi osebju. To je tisto vprašanje. Ampak to se prenaša preko spleta. Zato morate upoštevati, da imamo zelo veliko ljudi, ki nas spremljajo preko spleta. Prav, koliko časa imam? Ne, ne, ne govorim o tem. Ste videli, kako kratki so bili vsi pri vprašanjih? Izvolite. Premestitev to je zelo pomembna tema. Še posebej, če upoštevamo, kaj se bo zgodilo naslednji teden, kaj lahko storimo in kaj smo že storili. Natančno smo ocenili malteški projekt Eurema in videli smo, da se lahko marsikaj naučimo. Namreč, če si prehiter ali preveč tehničen, potem obstaja veliko tveganje, da bodo ljudje rekli ne ali pa bodo rekli da, ampak se bodo potem preselili nekam drugam. To je bila velika skrb v zadnjem um, zasedanju sveta. Treba je razumeti države članice. Namreč, če želimo imeti kvote za posamezne države članice, potem mora to biti nekaj, s čimer lahko začnemo ne pa da bomo dobili ljudi, ki bodo en dan prišli, naslednji dan pa državo zapustili. Tega si ne želi nihče. Kot agencija si pri premestitvi poskušamo zastaviti naslednje cilje. To bo verjetno obvezni sistem, ampak poskušamo profil osebe, ki bo premeščena, uskladiti z državo članico, v katero bo ta oseba premeščena. Gledamo naprimer družinske vezi v okviru Dublina. To sem poslušal pred to točko na dnevnem redu. Pogledamo lahko različne možnosti v zvezi z odnosi, ki so širši od eh, stroge uredbe iz Dublina. Če najdemo takšne vezi, jih ljudi seveda pošljemo v te države. To ni jamstvo, ampak možnost, da bi se potem preselili nekam drugam, je manjša. Enako velja za pogoje na trgu dela iz bližnjega vzhoda, še posebej iz Sirije, poznamo ljudi, ki so zelo visoko kvalificirani. Ljudje bi lahko hitro našli delo tudi na trenutnem trgu dela. Če bi lahko za to poskrbeli, bi to bil dober način za to, da zagotovimo trajnosten proces. Naloga ne bo lahka, ampak je zelo napeta in dobra. Če bo, nam bo uspelo, bomo pokazali, da solidarnost deluje. In še vprašanje o strani 31 in razlikah pri priznavanju azila za štirice. Razlogov je več. Države članice iz statističnih razlogov prepoznajo želeno nacionalnost samo, če nekdo uloži vlogo. Vsi pa vemo, da se med Sirice vključujejo tudi drugi, Libanonci in Libanonci drugi. Večina se jih zavrne, ampak statistično so vseeno označeni kot sirici, zato lahko vidite, da ima nekaj odstotkov zavrnjene prošnje, ampak to niso pravi sirici. Drugič, nekatere države članice imajo politiko, da sirice sprejemajo v skupinah, vendar ne zagotavljajo jim formalnega statusa to je tisti drugi del, kjer je mogoče videti razlike. In še nekaj. Določene države članice zagotavljajo status beguncev in to je najvišji status, nekatere druge pa omogočajo subsidijarno zaščito, nekatere tretje pa človekoljubno zaščito, to je na nacionalni ravni, ne na evropski ravni. Formalno obstaja vrstni red. Najprej človekljubno, potem subsidijarno in potem še nacionalna politika, da se stori nekaj dodatnega. Kako to v praksi deluje na ravni držav članic, je vprašanje, ki ga še proučujemo. Upam, da bomo v naslednjem letnem poročilu že lahko zagotovili boljšo analizo zakaj, pa je še vprašanje. Hvala. Much, and, uh, Hvala lepa. Pridružujem se tistim kolegom, ki so se zahvalili vam in pa Evropskemu azilnemu podpornemu uradu. To je del azilnega paketa, to je del strategije in letne poročilo odraža to letno strategijo. Hvala, da ste bili danes z nami in da ste spregovorili o razvoju na tem področju. Hvala lepa. Zahvaljujem se tudi kolegicam in kolegom, ki so bili na vzoči pri tej razpravi. Hvala, Robert, še enkrat za tvoj čas. We, we move now to the next, uh, Prešli bomo k naslednji točki in znova bomo slišali predstavitev. Um, Imeli bomo predstavitev in pa izmenjavo mnenja o sledečih študijah politike, prakse in podatki o mladoletnikih brez spremstva v državah članicah Evropske unije in na Norveškem. Uh, Evropska migracijska mreža EMAMA in pa sredstva Evropske unije za migracijske politike. Govorci so se uh, nam pridružili to spredaj. Predstavitev teh študij je del uh, naših poročil na lasno pobudo o priseljevanju. Burnt Paracel, to je kon, eh, predstavne kontaktne točke za EMA. On nam bo podal splošni pregled na eh, študijo e MMA o politikah, praksah in podatkih o mladoletnikih v brezprinstvah v državah članicah Evropske unije in na Norveškem. Marko Akortini je tudi z nami. on je um, predstavnik italijanske kontaktne točke. Oba bosta dobila 15 minut ali pa recimo 10 minut. To je bolje, če nimate nič proti, kaj te, kaj ne bomo imeli potem več časa za razpravo. Ta seja se prenaša na spletu. če uh, si torej vzameta 10 minut, izvolite, potem pa bomo imeli razpravo. Začel bo gospod Bernd Parosel. Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Moraes. Hvala lepa odboru Libe za povabilo. Predstavil bom študijo Emana o politikah, praksah in podatkih o mladoletnikih brez spremstva v državah članicah Evropske unije. Imam nekaj prosojnic in kolege bi prosil, da jih premikate. Torej naslednja prosojnica, prosim. In e, sedaj greste lahko že na naslednjo prosojnico. Evropska migracijska mreža je mreža 27 eh, držav članic. Tukaj so vse razen Danska. Udeležena pa je tudi Norveška. Cilj eh, Evropske migracijske mreže je, da eh, podaja zanesljive podatke o podatkih glede preseljevanja politikom in pa javnosti. In zato smo danes tudi tu. Pogosto sodelujemo z Evropsko komisijo. Ampak dobro je, da naše izsledke predstavljamo tudi drugim institucijam. Izdelujemo študije o razno raznih temah, zagotavljamo letna policijska poročila o priseljevanju, organiziramo pa tudi konference na eh, svetovni ravni in pa na evropski ravni. Torej, nekaj številk o a, a, mladoletnikih brez spremstva. Število se je v Evropske uniji povečalo v zadnjih letih in sicer zelo, kot vse vemo. Doseglo je 24.075 leta 2014. Naj poudarim, da je porazdelitev teh mladoletnikov podatkih o državah članicah Evropske unije zelo neuravnotežena. Švedska je prevzela 29 odstotkov vseh teh ljudi, Nemčija 18 odstotkov, Italija 10 odstotkov, Avstrija 8 in Združeno kraljestvo tudi 8 odstotkov. V nekaterih državah članicah mladoletniki brez spremstva ne prosijo ali pa del njih ne zaprosi za azil. To zlasti velja za Italijo in Španijo. Ampak to se dogaja tudi v Nemčiji. Tudi tam je določen delež mladoletnikov, ki ne vstopijo v postopek za pretopitev azila. Večina tistih, ki si, ki si prizadeva za azil, so dečki. Uh, stari pa so med 16 in 17 let. Prihajajo v glavnem iz Afganistana, Eritreje, Sirije, Somalije in Gambije. Na tej prosojnici si lahko pogledate stanje glede razporeditve o državah članicah Evropske unije. Vidite, eh, da vlada precejšnje neravnotežje. Švedska je prevzela precej eh, mladoletnikov breh spremstva. V nekaterih državah članicah pa to sploh ni nikakršen pojav. Prejdimo k motivacijam in pa razlogom, zakaj so se odločili za preselitev. Številni iščejo zaščito In sicer iz istih razlogov kot mladi. Imajo pa tudi določene razloge, ki so specifični za otroke, torej zakaj eh, zaprosijo za zaščito. Nekateri se želijo združiti s družinskimi člani, ki so že v članicah Evropske unije. Številni pričakujejo, da bodo v Evropske uniji deležni dobrega izobraževanja ali pa da bodo dobili delovno službo. Nekateri pa so tudi žrtve tihotapljanja z ljudmi. Študija opredeli področja, kjer eh, so problemi in izzivi. In v študiji sami boste v zvezi s tem našle, našli več podatkov. To je kratek povzetek, šel bom hitro skozi. Eh, ponavadi ni zakonitih eh, poti za mladoletnike brez spremstva in zato so prisiljeni v nezakonit vstop. Postopek pridobitve azila in pa sprejem, vse to je bolj zapleteno kot pa za odrasle, kajti oni imajo posebne potrebe. Pogosto mladoletniki nimajo ustreznih dokumentov, zato je treba določiti njihovo starost. In te prakse so zelo različne v Evropski uniji organi držav članic morajo opredeliti eh, tudi eh, varuha za te mladoletnike in pa eh, pravno pomoč. Če si pogledamo postopke za pridobitev azila, lahko ugotovimo sledeče. Mladoletniki uživajo, so, so pogosteje, pogosteje dobijo mednarodno zaščito. Včasih pa dobijo status uh, Eh, tega, da se jih tolerira tam. To je slabši status, naprimer v Nemčiji. Pogosto se želijo izogniti uh, dublinskemu sistemu, da bi jih premaknili v drugo državo članico ali pa včasih sami tega nočajo. Ko postanejo stare 18 let, je to včasih težav. Kajti, če dobijo zaščito zaradi tega, ker so postali mladoletniki, se to zaključi v trenutku, ko postanejo stare 18 let in uh, grozi jim morda odgon ko iščejo eh, svoje družine. To je včasih težka naloga za države članice, to, to je naloga, ki jo morajo prevzeti. Poiskati morajo njihove družine. In nekatere države članice potem eh, vračajo mladoletnike, medtem ko druge države članice ne. To, je, to so podatki o Švedski, kajti to je država, ki jo sam zastopamo v omrežju število se je zelo, eh, mladoletnikov brez spremstva se je na švedskem zelo povečalo. Na tem grafu to vidite. In število še raste letos. V preteklem letu smo sprožili mehanizem, oziroma v prejšnjem tednu smo sprožili mehanizem, da mladoletnike lahko razdelimo vsem um, um, občinam to je nujni ukrep. Sedaj morajo vse občine sprejeti mladoletnike brez spremstva, kajti trend letos še narašča. Delež mladoletnikov brez spremstva v celotni številki beguncev se je povečal, sedaj zauzemajo eno četrtino vseh iz prosilcev za azil. To je presežna številka. Dovolite še nekaj osebnih pripomp. Število mladoletnikov brez spremstva se bo gotovo še večalo. Še vedno moramo izboljšati politiko, izmenjevati moramo dobre prakse in pa politike med državami članicami. Dobro bi bilo razmisliti o tem, da bi povečali a, ponovno naselitev a, v Evropski uniji in pa da bi, rezer, da bi rezervirali določeno število eh, mest v schemi za ponovno naselitev za otroke, ki so izgubili svoje starše. In še zadnja točka. Tudi na švedskem občutimo mladoletnike brez spremstva kot obremenitev za socialni sistem. To, da številne eh, družbe v Evropski uniji se starajo. Ampak v Evropo prihajajo na ta način mladi ljudje. In predstavljajo velik potencial. In ti ljudi bi morali razumeti tudi kot uložek eh, za prihodnost. Oni lahko podajo velik prispevek. Ne bi jih smeli razumeti samo kot obremenitev. Hvala lepa. Um, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Marko Akorinti. Izvolite. E, Hvala, predsednik. Dobar dan vsem in dober četrtek vsem. Hvala lepa za povabilo. Govoril bom italijansko in uh, se že oprošen, če bom prehitar. Ime mi je Korinti, sem eh, raziskovalec pri CNR-u, torej eh, centru za, nacionalnem centru za raziskave in se, uh, sem kontaktna točka za mrežo EMN za Italijo. Predstavil bom določene rezultate študije, primerjalne evropske študije v zvezi z zakonitim skrbništvom. Uh, naloga, ki sem jo imel, je bila naslednja. Torej je iskanje podobnosti na evropski ravni in tri aspekte eh, ugotavljamo. Eh, sicer mm, običajna praksa je, da eh, zakonito skrbništvo v državah članicah za mladoletnike brez spremstva se začenja ravno z srečanjem z zakonitim skrbnikom, ampak obstajajo razlike. Eh, pri eh, pojmovanju zakonitega skrbništva strani držav članic. Nekatere države članice to opredeljujo eh, kot na enak način bodi si za domače mladoletnike kot za tuje. Nekateri pa imajo poseben postopek za mednarodne primere. Tako kot vse povsod je skrbnik nek vladni organ, to je državni organ še nekaj elementov, e, ko gre za podobnosti ali razlike med državami članicami, ugotavljamo, da e, e, ugotavljamo torej. A, da ko gre za prosilce za zaščito, vse države članice imajo tak sistem za zakonito skrbništvo, ko gre za mladoletnike, ki prosijo za azil. In skrbnik ima nalogo, da zagotovi eh, interes mladoletnika. Ampak kaj izhaja iz primerjalne študije je to, da obstajajo določene razlike oziroma vrzeli med različnimi eh, nivoji sodelovanja med eh, nacionalnimi agencijami, ki se ukvarjajo z mladoletniki brez spremstva. Predvsem predvsem, kar zadeva ulogo usklajevanja eh, s eh, socialnimi službami. Nedvomno je, da tako kot je že povedal direktor EASA, Unija je dosegla to, da uh, so države članice z direktivami začele izvajati določene določbe iz mednarodnega prava za zaščito mladoletnikov in mladoletnikov prosevcev. Pomembna izkušnja je bila tudi proučena v študiji iz leta 2014, kjer je ta agencija za temeljne pravice objavila določene smernice za zaščito mladoletnikov v korist držav članic in tam so izpostavljene pristojnosti, ki jih morajo imeti ti skrbniki. Ampak naj se osredotočim na Italijo. Uporabil bom tudi nekatere slike, zato da pritegnem vašo pozornost, ampak da tudi čustveno izrazim to, kar želim povedati. Torej, prvi vidik, po katerem eh, se se Italija eh, pač eh, odlikuje po svoji lepoti, je to, da v Italiji mladoletnik je nezmožen delovanja do 18. leta starosti. Torej, če nimamo staršev ali pa drugih družinskih članov, ki lahko skrbijo za to skrbstvo, to skrbništvo prevzame država in to prek eh, sodnika, nekega sodnika, ki je zadolžen za to. In sodnik eh, potem imenuje pravzaprav nekega eh, posameznega skrbnika za tega mladoletnika. Ko gre za tuje mladoletnike, eh, dodeljeni skrbnik je župan kraja, eh, vasi, mesta, kjer je sprejet mladoletnik. Zato je skrbnik tisti, ki ima nalogo, da zagotovi lepo življenje mladoletniku brez spremstva in eh, torej eh, to eh, v tem trenutku, ko prihaja do povečanja teh primerov, je privedlo do tega, da naprimer v Rimu 3500 mladoletnikov, ki jih je sprejel pod svoje skrbništvo župan, trenutno razpolagajo za pomočjo 16 socialnih delavcev. Torej si lahko predstavljate, kaj to pomeni. In torej italijanski primer, eh, v italijanskem primeru je treba izpostaviti tudi nekatere določene dobre prakse. Recimo, kaj se dogodi pri 18. Eh, letu, ko je eh, mladoletnik pa postane polnoleten. Kaj pomeni recimo tudi za skrbnike, ki niso javni funkcionarji, ampak so zasebni državljani, ki v imenu državljana upravljajo to funkcijo. In potem imamo tudi ulogo tega mm, pač eh, sprejema do 18. leta starosti. Rezultat teh eh, proučevanj je bil naslednji. Vidimo, da se številke bistveno povečujejo zadnja leta. Te številke so zelo spremenile scenarij sprejemanja mladoletnikov, tujih mladoletnikov brez spremstva v naši državi in eh, kar lahko ugotovimo iz tega, je to, da uh, pravzaprav premankujejo standardi za ukrepanje in nimamo neke jasne uloge župana pri zagotavljanju skrbništva, ko gre za tuje mladoletnike brez spremstva, za, za zagotavljanje najboljšega interesa tem mladol, teh mladoletnikov. Hvala lepa za pozornost. Obima se zahvaljujem za zelo zanimivi predstavitvi. Druga je eh, imela pečat Italije. V italijanskem slogu pač. Res lepa hvala obima. Tudi za vso statistiko. Alora Todaro, vi boste predstavili proračunske vidike. Sprašujem se, koliko poslancev bo še ostalo. Morda bi prosil poslance, da najprej prisluhnimo Lori, potem pa bomo imeli možnost za vprašanja. Je to v redu? Kajti rad bi, da nas tu ustane vse minimalno število. Dobro, Lora, morda 10 minut bi to šlo. Hvala lepa. Potem pa bomo sprejemali vprašanja. Vse vas lepo pozdravljam. Moje ime je Laura Todorov. Eh, gostem iz svetovalne družbe glede evropske politike. Evropski parlament nam je a, eh, a, eh, dal v izdelavo to študijo in danes vam bom predstavila to študijo. tukaj gre za uh, najboljše prakse za prihodnost. Torej, analiza učinkovitosti najboljše prakse za prihodnost sredstva EU za migracijske politike. Torej, opisala bom uh, evropska sredstva za to politiko, govorila bom o učinkovitosti teh sredstev, nanašala se bom tudi na evropske agencije, ki izvajajo to politiko. in predstavila bom tudi priporočila ki smo jih izdelali za inštitucije Evropske unije in za države članice. Kaj je bil cilj te študije? Izdelati pregled nad financiranja Evropske unije na področju priseljevanja. Zlasti smo se osredotočali na a, nadzorni sistem upra za upravljanje sredst, sredstvi. osredotočali smo se tudi na zlorabe, spraševali smo se tudi o modelih nadzora in izvajanja uh, sredstev. In uporabili smo sedem držav članic, ki izmenjujejo slabe ali dobre prakse. Poskušali smo zagotoviti tudi nekaj primerov. In kot rečeno, ob koncu zapišemo tudi eh, priporočila glede večje preglednosti. Metodologija temeli na eh, merilih ovrednotanja. Učinkovitost, seveda. Študijo smo izvedli v dveh mesecih. Eh, delo temelji na poročilu o vrednotenjah. sedaj ni na voljo veliko dokumentov na tem področju. Izdelali smo tudi intervjuje sa predstavniki DG Homa. In um, imamo tudi nekaj primerov iz uh, študij o primerih. Vsi bolje poznate politiko eh, priseljevanja kot jaz, zato o tem ne bom govoril, govorila. Vi veste, kaj se sedaj izvaja. Osredotočali smo se na eh, splošni program solidarnosti in sicer od leta 2007 do 2013. Tukaj imamo štiri finančne instrumente, ki se nanašajo na priseljevanje, torej eh, financiranje zunanjih meja. Evropski eh, sklad za integracijo državljanov tretjih držav in pa Evropski sklad za vračanje. Imena veliko povedo, torej ne bom opisovala, kaj, zakaj so bili ti skladi ustanovljeni. Analizirali smo tudi a, a, sklad za azil, migracijo in integracijo. Pogledali smo si, kako je ta program se odzival na izzive. Ocenili pa smo tudi EASO in Frontex. Analizirali smo tudi Španijo, Grčijo, Romunijo, Združeno kraljestvo, Grčijo. Torej, Evropska unija je uvedla določeno politiko priseljevanja. In obrali smo globa, Evropska unija je obrala globalni pristop do priseljevanja. To vključuje azil, eh, nadzor nad zonanjimi mejami, prestrezanje, eh, vračanje. Do tega imamo sedaj celovit pristop. In danes jutraj ste ravno razpravljali o teh vidikih. Eh, zadnji razvoj je eh, eh, načrt desetih točk za ukrepanje v sredozemlju. Imamo pa tudi novo agendo za priseljevanje. Ta poskuša promovirati zakonito priseljevanje, boljše sodelovanje med agencijami izvajanje skupnega azilnega sistema ali pa vsaj eh, na, eh, najavo skupnega izvajanja. Potem gre tukaj tudi za pripravo novih pravnih orodij za priseljevanje. Naj se lotim glavnih točk naše analize. Že sem dejala, da to temelji na štirih instrumentih, torej program od 2007 do 2015 je bilo temu namenjeno 4, so bile namenjene temu 4 milijarde evrov za ta program. To je bila težka naloga, ker je te, program temelji na štirih finančnih instrumentih, so pa zelo različni oziroma to so zelo različni projekti. So manjši v primerjavi s tem, kaj so nekatere države članice namenile a, politiki a, integracije. naprimer 2 odstotka v Franciji, 1 odstotek na nizozemskem. In eh, zato je rezultat težek. Prosim, naslednjo prosojnico. Doseženi so bili pozitivni rezultati, torej eh, izboljšana kapaciteta pri eh, nadzoru meja, izboljšan je azilni sistem, to je naprimer v primeru Grčije razvidno tudi zaradi uh, ukrepanja oziroma upleta, um, vključitve uh, sklada za azil. Tukaj pa tudi inovativni pristop do ponovne naselitve in pa prostovoljnega vračanja. Seveda je tukaj tudi kritika, tu so tudi negativni vidiki, predvsem morda to, preveč sredstev, se je osredotočala na upravljanju meja, eh, ne pa naprimer se ni dovolj denarja namenjalo eh, postopkom za azil. To velja naprimer za Grčijo in Italijo. Dodelitev sredstev pogosto ne temelji na realnih potrebah države, ampak um, odločitev temelji na izkušnjah iz preteklosti zlasti za, to velja za tri prva leta izvajanja programa. E, je bilo čutiti nekoliko pomankanja inovativnosti. Sicer pa je učinkovitost dobra, kajti 90 odstotna sposobnost absorpcije je bila ugotovljena. Prišlo je tudi do zlorabe sredstev, do določenih nepravilnosti, ki temelijo na nerazumivanju, na nesporazumih glede predpisov. V Italiji ali pa v Bolgariji je prišlo do zlorabe sredstev. Takšni primeri so bili zabeleženi. Računsko sodišče pa tudi poročilo, eh, poročila iz držav članic prikazujejo, da eh, je to velika obremenitev, kar se tiče nadzora. Frontex in azil sta prinesla pozitivne rezultate. Dve agenciji pa sta tu, ki še vedno sploh ne prispevata k celovitemu pristopu k priseljevanju. Uh, sta agenciji, ki imata omejene sredstve. EASO ima težava s kadri, smo že slišali. Eno od naših vprašanj je bilo, kako bi pomagali tem agencijam. Sedaj pa učinkovitost. Kako se celoten sistem izvaja? Prosim, naslednjo prosojnico. Hvala. Najbolje se je sistem izvajal v Franciji in v Združenem kraljestvu, kajti ustanovljeno je bilo novo telo z mandatom upravljanja teh sredstev. Do zlorabe sredstev je sicer prišlo in to je odvisno od sledečega. Na eni strani eh, nevladne organizacije igrajo pomembno vlogo pri izvajanju tega, po drugi strani pa vključujejo toliko akterjev eh, in pa podizvajalcev, da zaradi tega pride do eh, primerov zlorabe sredstev. Če gremo naprej. To so naši sklepi. Da bi izboljšali učinkovitost, učinkovitost bi se morali skladiti, uh, osredotočati na uh, projekte. Dodelitev sredstev bi se morala usmerjati po analizi tvegan pri uh, vrednotenju, kajti uh, fiksiranje sredstev ne olajšuje porazdelitve bremena. Tukaj. Prosim, gremo naprej. Hvala. Uloga agencij. Imeli smo številne razprave. Govorili smo o tem, kaj je možno in izvedljivo kratkoročno na področju predpisov. Razmišljali pa smo tudi o možnosti tega, da bi agencija zaprosila za financiranje vseh skladov, zato da bi povečale svoje sredstva. Bil je tudi predlog, da bi bolje integrirali agencije in da bi dolgoročno analizirali, ali bi bilo morda možno združiti dve agencije. Čisto na kratko, izvajanje bi lahko izboljšali in sicer tako, da bi uvedli neodvisno preverjanje in pa da bi preverjali integriteto tistih, ki eh, prejemajo sredstva. Hvala lepa, naslednja prosojnica. Preverjati bi morali tudi nevladne organizacije. Naprimer, preverjati bi morali podizvajalce in uporabljati uh, certifikate, uh, ki dokazujejo, da ni prišlo do koru korupcije. Prehajam k zaključku. Predlagamo tudi um, nadzor znotraj ministrstva za notranje zadeve, ki imajo telesa, ki so odgovorne za. Eh, izvajanje teh eh, sredstev. Hvala lepa. Much, um, Laura, and... Hvala lepa, Laura. Zdaj pa mm, naj se še zahvalim za, učinkovite, za tri učinkovite predstavitve. Gospod Halov, izvolite. Uh, you, good... Hvala, eh, predsednik. Imam dve vprašanje za gospoda Parusela. Poudarili ste, da Švedska sprejema kar eno tretjino vseh eh, mladoletnikov brez spremstva, ki zaprosijo za azil v Evropski uniji, kar je eh, nekako čudno, glede na to, da je Švedska država, ki je čisto na severu Evrope, daleč od sredozemlja in od drugih točk, preko katerih prihajajo mladoletniki v Evropo. Eh, švedski postopki oziroma drugi pogoji morda eh, delajo iz švedske posebno privlačno državo za eh, mladoletnike brez spremstva, ki prosijo za ozile oziroma kako si drugače razlagata te, to, te razmire. Eh, torej, eh, vi gledate tudi na mladoletnike brez spremstva ne kot na finančno breme, ampak kot naložbo v prihodnost. Ali to pomeni, da Švedska ni zaskrbljena nad tem neravnotežjem, ki ste ga omenjali? In, misli, in torej ste prepričani, da, je, da Švedska pravzaprav mora biti zadovoljna s, temi, s tem razvojem. Hvala lepa, zdaj pa gospa Kieng, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej naj se zahvalim trem poročevalcem za a, eh, njihova poročila in za vse informacije, ki so jih a, eh, posredovali prek teh poročil. Mislim, da bi morali vedno bolj delati na dobrih praksah, izmenjavah dobrih praksah zato da poskusimo izboljšati sistem in zato da uh, uveljavljamo dobre prakse skozi sisteme. Ampak imam nekaj točk, ki bi jih želela izpostaviti. Namreč ne v vseh državah članicah mladoletniki brez spremstva so vključeni v politike sprejema s statusom migrantov. Mnogi so uh, enostavno potisnjeni v sprejemne centre in eh, jih postavijo na isto raven kot eh, mladoletnike iz iste države. Um, torej je to predstavlja za nje dodatno težavo. Uh, v Italiji se sedaj, uh, poteka sedaj reforma uh, zakonodaje o politikah sprejema ravno za uh, mlade, e, zato da, za mladoletnike, zato da se jim priznava status migrantov. Rada bi vedela, katere so težave, ki ste jih opažali v zvezi s tem. Drug vidik pa zadeva um, torej, um, starost, pri kateri um, otroci, mladoletniki postanejo polnoletni. In uh, to je zelo kočljivo z ozirom na to, kdaj prejmejo zaščito ali pa ne. Zadovoljna sem bila ugotoviti, da eh, v tem eh, procesu, tudi v boju proti tihotapljenju za eh, ljudmi, so udeležene tudi evropske agencije. Torej, eh, projekti, ki jih vi razvijate, uspejo eh, nekako zajeti mladoletnike prej ali potem eh, ali recimo takrat, ko tudi nekako preidejo v fazo skrivanja in zapadejo v krog novega suženstva in, uh, torej, uh, in torej zapadajo tudi v uh, druge oblike kaznivih dejanj, kot naprimer je trgovanje z člo človeškimi organi. Uh, lahko, uh, se, se, se, se, lahko zvem, če se učinkovito odzivate tudi na te stvari in potem še tretji vidik, spremni centri. In vprašanje nezakonitosti, korupcije, slabe uporabe sredstev. Eh, vse to je povezano tudi s tem, da so ti sprejemni centri ogromni. Potrebno bi bilo eh, zagotoviti konkretne odgovore v manjših centrih, ki jih lahko bolje nadziramo in kjer uh, bi lahko spremljali konkretno uporabo sredstev in bi morali delati vedno bolj uh, na liku uh, skrbnika, uh, ki uh, mora uh, pač uh, imeti bolj natančno določene uh, naloge. Hvala lepa, Cecil. Naslednja je Barbara, izvolite. Hvala, predsednik. Hvala lepa uh, vsem govorcem ki so podali zelo jasne prispevke in tudi zaskrbljujoče prispevke. Eh, predvsem nekaj me zaskrbljuje in zato naj se obrnem na uh, gospoda Parusela. To, kar me uh, eh, uznemirja, je to, je to izginotje mladoletnikov brez spremstva. Naj se navežam tudi na to, kar je povedala kolegica Kjenge. Uh, Jaz bi rada zvedela, ali ste proučili, kako pride do tega izginotja in eh, če ste proučevali naravo, kdo vstopa na trg eh, izkoriščanja, eh, pri kolikih primerjih pride do trgovanja z telesnimi organi. Um, To je tisto, kar a, nas res izredno a, a, zaskrbljuje na vdaja z bojaznjo. In rada bi razumela, v kolikšni meri je to rezultat prepočasnih in restriktivnih postopkov iz dublinskega sistema, po vašem mnenju. Torej. Torej, če, ali ne bi bilo morda. A, potrebno, o tem smo se tudi pogovarjali zdaj do povdan, smo govorili o uh, premestitvi in uh, smo govorili o pojmu zelo razširjenih družin oziroma tudi o primirih ne družin, kajti imamo lahko tudi določene sprejemne centre, na katere se lahko obračajo mladoletniki brez spremstva, da pridejo v stik z prijatelji v drugih državah. Ti mladoletniki so brez spremstva enostavno zato, ker so izgubili svojo družino. Zato je zelo težko, da uporabljajo na sebi koristen način dublinski sistem. Tukaj je kot v primeru a, vseh mrtvih v sredozemlju. Problem je, je to, da pač imamo določene ljudi, ki poskušajo priti v Evropo tako, da prečkajo sredozemlje in ne gre toliko za to, da ciljamo na tihotapce, ampak da na takoj zagotovimo neko zatočišče tem ljudem. Zahvaljujem se tudi gospodu Akorintiju, ki je opisal italijansko stvarnost. 3500 eh, mladoletnikov v Rimu s samo 16 socialnimi delavci, očitno je, da, je, da jih veliko izgine. In eh, torej evropski kolegi morajo vedeti, da ko mi italijani govorimo o veliki lepoti Italije, eh, pa je to ironično in torej mislimo čisto nasprotno. Želela bi, da se moji kolegi zavedajo tega. Hvala. Thank you, um, Hvala lepa, Barbara. Naslednja je gospa Wikstrom. Izvolite. Hvala lepa, zahvaljujem se trem govorcem za predstavitve. Žal mi je, da ko je bil švedski sonarodnjak na vrsti, uh, Ehm, Vsekako se bom osročila na študijo o mladoletnikih brez spremstva, ker sem poročevalka za pregled uredbe Dublin 3 in torej uložila sem tudi določen predlog spremembe in prišlo je tudi do razsodbe, pri kateri tri institucije, parlament, komisije in svet, mi smo se zavezali skupno, prek naše skupne izjave, da eh, uskladimo Dubljansko uredbo z eh, razsodbo sodišča. Eh, ključ je pač, da ne sme priti več do nepotrebnih transferjev mladoletnikov brez spremstva med državami članicami po nepotrebnem. Kaj ti? bi se lahko zgodilo, da mladoletniki potem ne bodo, si ne bodo upali zaprositi za azil v eni državi, ker se bojijo, da jih bodo pač vrnili nazaj. In In uh, dejansko uh, to je tudi omenjeno v vašem poročilu. Ali imate podatke uh, o mladoletnikih, ki sploh ne zaprosijo za azil, če pa bi eh, lahko uh, ni, postopek bil uh, opravljen v državi, v kateri se čutijo varne in kjer imajo tudi določene stike in da jih ne bi pošiljali sem ter tja po Evropi, potem verjetno bi imeli mladi m, veliko več od tega in uh, tako bi država tudi uh, zagotovila mladoletniku. Uh, um, ustrezen postopek. Ali bi lahko tudi kaj več povedali o uh, testih za ocenjevanje starosti mladoletnikov? Koliko držav članic uporabljajo take teste oziroma katere države pa enostavno vzamejo kot zlato izjavo dotične osebe, kot da je resnica? Eh, oziroma imamo tudi določene države, članice, eh, ki so zelo zastopane, kar zadeva število mladoletnikov, ki jih sprejemajo. In eh, tudi za gospoda Hala Hoja uh, jaz uh, sem eh, zadovoljna, da gospod Parusel lahko pove resnico. V moji državi smo ponosni na tem, da imamo možnost, da uh, razširimo nove življenjske priložnosti uh, na mladoletnike brez penstva, ki pridejo v našo državo. Uh, dejansko. Uh, Gospod Parusel je ugotovil to, kar a, eh, tudi znanstveniki ugotavljajo vse povsod. Demografski premiki na švedskem so zaskrbljujoči in če se ne motim, stanje na finskem je eh, celo slabše in torej morda ti otroci so tisti otroci, ki bodo odraščali v naših državah in bodo zagotovili blaginjo in bogatstvo našim državam v prihodnje, ne samo v moji, ampak tudi v vaši, kolega. Gospod Svinber, izvolite. Tack herr ordförande och tack eh, för en mycket intressant za a, te zanimive predstavitve. Prihajam iz Švedske, to je moja domovina. In a, s, lansko leto a, Eh, več kot 7 tisoč eh, mladoletnikov brez svenstva je prišlo v našo državo. Letos jih pričakujemo 8 tisoč ali morda celo 10 tisoč in zdaj pričakujemo, da se bo številka eh, zvišala na 12 tisoč. Torej ne vem, kdaj se bo to zaključilo. To je nacionalno vprašanje. Evropska unija ne sme posegati vse po vso. Vsaka država mora odločati o tem, koliko ljudi želi sprejeti tako sama, sem sama prepričana in Švedska je že sprejela preveč ljudi. E, oglejte si naše starejše državljane, ki živijo slabše kot pa tisti, ki prihajajo v državo zdaj. Torej jih je preveč. In e, zakaj pač e, so se stvari tako razvile? Morda bi potrebovali odgovor na to, kaj ti moj oseben vtis je to, da na švedskem uh, zelo redko izvajamo tudi ustrezne ocene starosti teh tako imenovanih mladoletnikov brez spremstva. Oglejmo si Finsko, oglejmo si Dansko, tam le poskušajo dejansko odrediti to oceno starosti, kajti ti, veliko teh ljudi je starejših od tega, kar uh, kar um, pač eh, se pretvarjajo, da so. In uh, bila sem tudi na Siciliji, obiskala sem center tamle na Siciliji eh, za tako imenovane eh, mladoletnike brez spremstva in eh, pogovorila sem se z njimi in eh, povedali so mi, da v bistvu vsi si želijo priti na Švedsko in torej pripravljeni so tvegati svoje življenje, zato ker upajo v to, da bo lahko prišlo na Švedsko, ker bodo imeli čudovito prihodnost, blestečo prihodnost in so torej pripravljeni se ukrcati na te navarna plovila, eh, samo da pridejo k nam. Torej, vprašanje testiranja starosti, preveri na starosti, kaj imate v mislih v zvezi s tem? Mislite, da boste spremljali vse to ali boli samo dali neko priporočilo in vse se bo ustavilo pri tem. 68 eh, odstotkov teh, ki prihajajo k nam, so eh, dečki in eh, moški. Kaj pa se dogaja s ciklicami? um, colleagues, um, I'm going to ask you to pick up on those points, please. Hvala lepa. Uh, torej, prosil bi zdaj strokovnjake, da uh, poskusijo na hitro odgovoriti na ta vprašanja, kaj ti tolmači bodo z nami samo še 10 minut do 12.30. Okay. <coughs> Thank you. Those were very, um... Hvala lepa. Vprašanje, zelo tehtno vprašanje upam, da se bom lahko lotil vseh in odgovoril na vsa vprašanja, torej, da a, uravnotežimo to sliko. Jaz nisem govoril samo o švedski ko govorimo o mladoletnikih kot uh, naložbo v prihodnosti, ne kot breme. In imamo veliko razprav uh, za mrežo um, za, za migracije, tudi za drugimi državami, kjer skoraj ni takih primerov mladoletnikov brez spremstva. Želimo biti odprti za a, kvalificirano delo, migracijsko delovno silo, seveda, a, zato da pomagamo državi, ker naše prebivalstvo se zelo stara. A, in um, ugotovili smo, da obstajajo tudi druge skupine ljudi, naprimer prosilci za azil, um, nadoletniki brez spremstva in na te ljudi moramo gledati kot na priložnost. Uh, je frustrirajoče za me kot uh, za raziskovalca, uh, ko pridemo na Švedsko in kaj ugotovimo. Mm, seveda nismo vedno navdušeni nad prihodom mladoletnikov brez spremstva, seveda to je velik problem za občine nekatere eh, imajo veliko dela z zagotavljanjem eh, bivališča za mladoletnike brez spremstva, ampak eh, obstaja v, na švedskem velika pripravljenost, ampak nekatere občine pa temu nasprotujo, ne želijo sprejemati teh mladoletnikov. In tudi prerasporeditev mladoletnikov na švedskem je zelo neuravnotežena. To ni samo evropski problem, je tudi nacionalni problem na švedskem. Eh, In seveda, mi si prizadevamo po najboljših močeh, ampak ne moram reči, da je vse rožna to. In potem uh, vprašanje, zakaj se ljudje odločijo za Švedsko in ne pa za druge države v večji meri. Torej, veliko krat je vse to v rokah uh, eh, tih otapcev, tistih, ki organizirajo te tokove, ki jih preusmerijo mladoletnike brez spremstva in ve, večkrat jih preusmerijo na Švedsko zaradi uh, azilne politike, ker je druž, naša družba zelo naklonjena otrokom in mladim, tako kot je povedala gospa Vikstrom, mi smo družba, ki je naklonjena otrokom in to je pač ugled, ki ga ima. Uh, sloves, ki ga ima Švedska na mednarodni ravni. Ne prihaja do pomankljivosti v naših postopkih. Ne, nimamo teh vrzeli v azilnih postopkih, zaradi česar bi ljudje raje prihajali k nam in izkoriščali te pomankljivosti. Ne, to ni razlog. Se ne odločijo za Švedsko zaradi tega. To sploh uh, ni uh, argument. Bolj objektivno, eh, tudi z evropskega zornega kota, pa bi rekel, da ni samo po sebi umevno eh, to, da bi morali vsi mladoletniki brez primstra se odločati za švedsko. <laughs> Ja, imajo lahko tudi delovne priložnosti v drugih državah. Mi imamo relativno visoko brezposelnost za domače prebivalstvo, relativno visoko tudi brezposelnost med mladimi. Vem, da tudi Nemčija razmišlja o tem, ali ne bi te mladoletnike brez spremstva nekako izkoristili uh, za pokrivanje pomankanje delovne sile v sami Nemčiji. Uh, in eh, torej mlade bi lahko usposabljali za določen poklic eh, v določenih panogah v industriji. In torej bi morali gledati na te mladoletnike kot na neko priložnost, tako da bi naprimer tudi mladoletniki več doprinesli k nemškemu trgu dela. In morda bi lahko ti mladoletniki imeli celo boljše perspektive v drugih državah Evropske unije. Se pravi, da ne sme biti samo umevno, da bomo kar tako izbrali Švedsko kot ciljno destinacijo. In še nekaj. Po 18. letu, kaj se zgodi? Ja, to je lahko problem. Ko, uh, uh, mlad, mladoletnika uh, izpolne 18 leto, uh, potem uh, pač uh, včasih lahko izgubi to zaščito. To ni avtomatsko, ampak. Uh, Ko pride do statusa humanitarnega begunca, uh, to se lahko nekako zaključi s 18 letom, torej takrat, ko postanejo ti ljudje polnoletni. In s Eh, to tudi pomeni, da a, eh, pač a, eh, so ti a, ljudje nekako izključeni iz a, postopka za priznanje azila, a, ko dopolnijo 18. leto. Gospa Spinelli je omenjala tudi vprašanje skrivanja pred oblastmi. A, Eh, ja, mi nimamo dobrih statistik o tem, na švedskem nimamo natančne številke o tem, koliko mladoletnikov brez spremstva se skriva pred oblastmi. Uh, ampak nekateri tega ne poče, to, to storijo, ker uh, eh, se želijo uh, premakniti v drugo državo članico. Uh, nekateri, ki pridejo na Švedsko, so že preživeli nekaj časa v kakšni drugi državi članici. Uh, Eh, mnogi izginejo iz prijemnih centrov, ker eh, si ne želijo, da bi jih preselili v drugo državo članico. In eh, seveda potem lahko kot posledica tega lahko zapadajo tudi v hudodeske združbe, tih otapljanje in tudi veliko hujše stvari, kot je naprimer trgovanje z človeškimi organi ampak nažalost ne razpolagamo s konkretnimi statistikami. Imamo določene primere eh, teh eh, praks v našem poročilu, ampak nimamo številk. Eh, kar pa zadeva ocenjevanje starosti, ki je bilo tudi omenjeno, jaz nisem strokovnjak za to področje, ampak ni res, da mi tega ne počenjamo na švedskem. Ne, tudi testiramo, ocenjujemo in preverjamo starost. Včasih ne zaupamo kar tako mladoletniku, ki um, prosi za azil. Uh, Če eh, organ meni, da je oseba že polnoletna, jo obravnavamo kot polnoletno in v tem primeru ta oseba lahko zaprosi za preverjanje starosti, zato da dokaže, da je dejansko mladoletnik brez spremstva. Nekatere druge države članice pa uporabljajo druge pristope, ko gre za to. Eh, imamo večino držav članic, ki uporabljajo raznis, raznis, različne zdravniške eh, pristope, recimo eh, neprimer eh, rentgenski pregled oziroma pregled zob in tako dalje. Kosti, In še nekaj na koncu. Uh, torej, jaz sem, sem omenjal kot dobro prakso neko belgijski način testiranja za preverjanje starosti. To je zdrav, prač, zdravstveni test, medicinski test, um, uh, zelo napreden za ocenjevanje uh, za ocenjevanje starosti in to lahko e, navajamo kot najboljšo prakso, kajti ta medicinski test nam, ogota, nam omogoča, da ugotovimo, ali je nekdo res mladoleten ali pa ne. Hvala lepa. Ja, ne vem, če morda tolmači lahko ostanejo z nami še kakšno minuto. Zato imamo še kakšno minuto na voljo tudi jaz bom res telegrafski. Eh, naj a, eh, a, eh, vam svetujem, da si ogledate e, š, primerjalno študijo v povzetku, ampak tudi v razširjeni a, obliki, ki jo najdete bodi si pred dvorano in tudi na spletni strani e MN-ja. Tako kot kolega. A, čutimo eh, to frustracijo, ko proučujemo določene pojave in potem ne vidimo otipljivih, oprijemljivih rezultatov. Ampak vemo, da migracije so zelo zapreten pojav, ki ga je treba obvladovati. Želim izpostaviti nekatere vidike z ozirom na vprašanja, ki so bila zastavljena. Torej, najprej MN, naj povem, je pred nedavnem naročil novo študijo o tihotapljenju z ljudmi, pri čemer tuji mladoletniki brez spremstva so poseben primer, ki se ga proučuje v okviru okviru tega projekta te in v okviru tega splošnega pojava tihotapljena eh, z ljudmi. V mm, italijanskem primeru eh, lahko eh, povem, da so stvari še bolj zaskrbljujoče, kajti socialni delavci nam po, so nam povedali, da nas. To uh, eh, mladih, ki zapustijo Maroko, 50 je um, fantov in uh, 50 pa je deklic. In teh 50 deklic sploh ne ve, eh, kam izginejo. Torej, ti postopki, eh, tudi identifikacije, so element, ki nam omogoča sledenje mladoletniku, eh, ker imamo identiteto, imamo njegovo identiteto in torej lahko to uporabljamo na mednarodni ravni v podpornih službah. Ampak imamo tudi še drug aspekt kot je povedala gospa Kjeng, ki zapleta zadevo ne samo v Italiji, to so številke eh, torej, eh, ti primeri, nujni primeri. Uh, imamo, torej, uh, raje bi imeli manjše strukture, potem postopke za individualno spremljanje, uh, spremljanje posameznega primera. To privede do rezultatov tudi um, preko in mimo uh, ukrepov za uh, sprejem. Uh, ko gre za a, nujno stanje, za izredno stanje, kajti drugače tvegano, da ne bomo uspeli a, uresničiti najboljšega interesa mladoletnika. Tukaj pa bom, a, se bom ustavil, ker spoštujem delo Tolmar. And, uh, Laura, In samo še eno hitro vprašanje, e, eno, en hitro odgovor na vaše vprašanje v zvezi z prijemnimi centri. Evropska ki sklad se uporablja tudi v Italiji za izboljšanje izkušenj na ravni sprejemnih centrov, ki jih je treba nadzorovati na terenu. In pri začetku izvajanja tega sklada nismo zabeležili veliko inovativnih eh, ukrepov, ampak v zadnjih dveh, treh letih pa se osredotočamo na ranljive skupine, kot naprimer mladoletniki brez spremstva. Ehm, potem tudi konkretni, konkretno, usklad, uskla, konkretno uh, strukturiranje teh centrov je prepuščeno državam članicam, ki se odločijo, če naj bodo ti centri večji ali manjši, ampak Evropska komisija pa izvaja nadzor nad tem. Hvala. Uh, Hvala lepa, ker so bili uh, naši strokovnjaki tako zelo učinkoviti, bi še eno minuto prepustil še komisiji tolmači eh, so nam na voljo še za kakšno minuto. Izvolite, komisija. Hvala lepa. Ja, samo eno minuto. To študijo smo predstavili tudi na odboru KONT, kar nekaj pripomb je bilo, študija ni še dokončana. V tej fazi smo zabeležili še določene nepravilnosti, kar je povsem normalno, glede na to, da študija ni še dorečena, je bilo treba pripraviti v zelo kratkem času e, in področje je želo obširno, potrebno je bilo zajeti staro in novo in torej je treba stvar še izpiliti. Laura se bo sestala z mojimi kolegi popovdne, tako da bomo izpiliti pilili določene stvari. Naprimer, ena nepreva, nepravilnost zadeva to, da eno izmed, ne, ena izmed nepravilnosti je to, da naprimer agencije lahko zaprosijo za sklad, ampak to ni mogoče v skladu z sedanjo uredbo. Torej, imamo te malenkosti, ki jih je treba še popraviti, ampak ko bomo to storili, bo gotovo študija bolj konkretno odražala a, eh, dejansko stvarnost. Hvala lepa za to a, eh, pojasnilo res se eh, zahvaljujem eh, vsem trem raziskovalcem za te zelo učinkovite predstavitve. Torej, eh, iskrena zahvala tudi za sodelovanje na današnji razpravi. Mislim, da je bil to zelo pomemben glas, ki smo ga slišali in Mm, prav izredno se zahvaljujem vsem eh, članom odbora, ki na četrtek pred poletnim odmorom so se zadržali tu z nami. Seveda, stvar se tudi prenaša eh, prek spleta, ampak eh, osebna prisotnost pa je toliko bolj pač cenjena. Hvala vsem in nasvidenje popovdne. Če pa se ne vračate popovdne, pa lepo poletje.